Good morning, colleagues. Um... Dobro jutro, kolegice in kolegi. Prva točka na dnevnem redu sprejetje dnevnega reda. Danes dopolne bomo imeli nekaj sprememb. Novo točko imamo 11a, glasovanje o predlogu poročila o memorandumu o razumevanju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje IT sistemov na področju svobode, varnosti in pravice in Eurojustom. Ob koncu glasovalnega dela sestanka bo na vrsti ta točka, če nimate nobenih pripomb, potem je dnevni red sprejet. Danes ne bo tolmačenja v malteščino, litovščino, hrvaščino in irščino. Ob desetih nas čaka elektronsko glasovanje, zato prosim, da imate pripravljene tudi glasovalne kartice ob desetih sprejetje zapisnikov vsej 28. in 29. novembra in 5. decembra. Je naslednja točka, če ne boste imeli nobenih pripomb na zapisnike, bodo ti sprejeti. Zdaj pa prehajamo na točko 4 in na točko 5. Skupna razprava v zvezi s tem, kaj se je dogajalo na trialogu Februarja smo sprejeli mandat za oba dosjeja. Poročevalec gospodija Zdemera je odkrat zelo trdo delal na tem, da bi pogajanja zaključili čim hitreje. Zato mu z veseljem tudi predajam besedo, da ne bo povedal, kaj se trenutno torej dogaja s pogajanji v okviru trialoga gospodija Zdemera. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsednik. najprej bi rad izrazil solidarnost z britanskimi državljani in z britanskimi oblastmi zaradi tega grozljivega atentata, ki se je zgodil v Londonu v soboto. Moram reči, da globoko obžalujem, da to, da so britanski organi toliko časa potrebovali, da so identificirali truplo Ignacija Čebarije, mojega sodržavljana, ki je izgubil življenje, ker je branil nedolžnega državljana in je potem padel pod udarci teroristov. Upam, da počiva v miru. Enako velja tudi za vse ostale žrtve. Kar zadeva to vprašanje, s katerim se danes ukvarjamo v okviru dnevnega reda, bi vas rad obvestil. da so do sedaj potekali trije politični trialogi, četrti bo potekal naslednji teden v Strasburu. Deset tehničnih srečanj smo imeli, več neformalnih srečanj Tudi danes do povdne bo potekalo še eno neformalno srečanje. Pri obeh poročilih, ko gre za sistem vstopa in stopa in ko gre za vzpostavitev tega sistema na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznjivih dejanj, naj povem, da smo zadnji trialog imeli 31. maja Kar nekaj sprememb je bilo našenih tudi v šengenski sistem, predvsem A, B, C vrata, kot smo jih opredelili, so problematična. Mislim, da bomo zelo k malu tudi našli skupno rešitev za to vprašanje. Zelo nepravično bi bilo, da državljani Evropske unije ne bi mogli izkoriščati vseh prednostih ki jih imajo državljani tretjih držav pri prehodu teh vstopnih točk ABC. Še ena točka, ki smo jo tudi obravnavali, kaj se dogaja z dostopom organov odkrivanja in preiskovanja do teh podatkov. Obravnavali smo deset kompromisnih predlogov, ki jih je posredoval svet. Kar zadeva prum, Mi smo mislili, da je postopek zaključen, parlament in komisija sta bila takšnega mnenja. Svet pa želi, da bi začeli postopek še enkrat. Se pravi, mi mislimo, da je postopek zaključen, svet želi, da se začne znova. Obravnavali smo tudi vprašanje hrambe podatkov v členu 31 je govora o tem, kot sem že povedal in bom še enkrat ponovil, parlament bo tu ohranil svoje stališče za obdobje dveh do in štirih let. Kaj želi svet? Svet želi, da se ohrani petletno obdobje. To je sprememba v primerjavi s prvotnim stališčem gre za specifične biometrične podatke. Obravnavali smo tudi dvostranske sporazume. Verjetno bomo vzpostavili tudi določbo o pregledu in sicer po petih letih. Gospod predsednik, to vprašanje ostaja odprto. Kar zadeva zadnjo točko, ta je tudi še nerešena, gre pa za vprašanje zavrnitve vstopa. Parlament želi ohraniti tudi alfanumerične podatke, svet pa govori o biometričnih podatkih. Se pravi, to vprašanje ostaja odprto, čakamo na kompromisni predlog. Gospod predsednik, sam sem optimist. Mislim, da nam bo uspelo doseči dogovor še pred iztekom trenutnega predsedovanja Malte. Tako da bi sekretarjat prosil, gospod predsednik, da ne bi več načrtovali trialogov za 26 ali 27 juni, če se s tem strinjate. Namreč danes so mi bile določene obljube, ki jih zdaj ne želim izpostavljati. Poleg tega imam sam na ta dva dneva pomembne obveznosti, ki jih tudi danes ne bi želel predstavljati. To bi bilo vse, če imate vprašanje, bom na nje odgovoril. Hvala. Hvala lepa, Augustin. Hvala lepa tudi za te pripombe po napadih v Londonu. Kar zadeva ta dva datuma, ki si omenil, smo si ju pribeležili. Želim morda kdo besedo? Bi želeli slišati morda tudi mnenje komisije ali predsedstva s tem v zvezi? Ne vem, bi želeli kaj povedati? Predsedstvo želi povedati par besed, izvolite. Thank you. Hvala lepa, predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu Diasu Demeri za te prijazne besede. Sama bi rada še enkrat ponovila predanost tako sveta kot tudi predsedstva. Mi si želimo ta dosje zaključiti v svetu, res trdo delamo za to, da bi dosegli sporazum, da bi dosegli kompromis. Želimo se potem ponovno vključiti v pogovore z vami, da bi se ta dosje zaključil še pred iztekom našega predsedovanja. Hvala lepa predsedniku in poročevalcem v Senci za upravljeno delo. Mi se veselimo nadaljnega sodelovanja z vami, zato da razrešimo to vprašanje še do konca maltiškega predsedstva. Hvala lepa. Če nihče drug ne želi besede, bi se rad zahvalil gospodu Diasu Demeri za intenzivno delo, ki ga je opravil pri tem dosjeju datume, ki jih je omenil, so pribeleženi. Hvala lepa, Augustin. Zdaj pa lahko gremo naprej na vizumski zakonnik Unije. Par sekund bomo počakali, da se gospod Lopez Aguilar usede. Potem pa se bomo kar lotili predstavitve trenutnega stanja tristranskih pogajanj. Thank you so much. Please Thank go you ahead. so much. Chair. Hvala lepa, predsednik, za to priložnost. Hvala lepa tudi za razumevanje. Bil sem na poti zato, da bi z člani tega odbora delil informacije v zvezi s tem, kaj se trenutno dogaja pri prenovitvi vizumskega zakonika Unije. Najprej bi rad pozdravil to priložnost, ker gre za pomemben zakonodajni akt. Pozdravljam tudi to, da na tem sestanku odbora ostaja ta možnost, da se pogovorimo o tem vprašanju, da bomo vsi bolj natančno razumeli, s kakšnimi težavami se soočamo v okviru tega dosjeja. Že od samega začetka je bilo na strani sveta veliko oklevanja, niso želeli sodelovati s parlamentom pri tem vprašanju nikakor ni bilo spostavljeno dobro sodelovanje, zato je več razlogov. Kot prvo, komisija je predlagala predlog v zvezi s prenovitvijo vizumskega zakonika unije pred štirimi leti. Politični in socialni kontekst je bil takrat popolnoma drugačen, kot je danes. Vizumski zakonik je bil predstavljen kot instrument za spodbujanje gospodarskih izmenjav, za krepitev turizma in tudi za krepitev pretoka ljudi v času krize. Kasneje pa je ta celotni vizumski zakonik naletel na ovire zaradi tako imenovane begunske krize in terorističnih groženj. Ta dosje je na nek način okužen zaradi te varnostne histerije ki je sicer nastala iz upravičenih razlogov, predvsem zaradi terorističnih napadov in drugih resnih dogodkov. To so razlogi, zakaj se je celotno vzdušje spremenilo. Naprimer, turistična viza je zdaj popolnoma odpravljena. Vsi so pričakovali veliko več dinamičnosti, ko gre za to možnost, ki smo jo ponudili, ampak svet je zadeve zavlačeval, jim nasprotoval, tako da je ta vr to vrstna potovalna viza zdaj zastala. Domnevno naj bi bil razlog tudi v tem, da se pogovarjamo zdaj o humanitarnih vizumih, ampak svet se spohač ne želi pogovarjati s parlamentom, ne samo pri tem vprašanju, temveč tudi pri številnih drugih vprašanjih. Za člane parlamenta in za me osebno tu nikoli ni šlo za vprašanje črno-belega stališča. Nisem rekel, da se pri vizumih ne bomo več pogovarjali, mi smo se vedno bili pripravljeni pogovarjati, ker smo želeli najti pot iz te slepe ulice. Je pa svet tisti, ki je blokiral kakršnokoli razpravo pri teh vprašanjih. Tudi Kureper je zauzel več formalnih stališč. Svet je rekel, da parlament ne more storiti nič drugega kot to, da umakne vse svoje predloge sprememb tako pri popotniškem vizumu kot pri humanitarnem vizumu. Kot poročevalec sem rekel, da ne morem sprejeti tega, da vse predloge sprememb umaknemo, ne zgolj pri humanitarnih vizumih, temveč tudi pri drugih so pa ti predlogi pri humanitarnih vizumih predpogoj za nadaljna pogajanja. Takrat sem rekel, da to ni pravi trenutek, da bi se pogovarjali o humanitarnih vizumih. Zato nas je zanimalo, če bi naprimer komisija pripravila ločen predlog za humanitarne vizume, nevladne organizacije, humanitarni delavci, vsi vodilni think tanki, potem tudi odvetniške zbornice, celo cerkve prosijo parlament, da začrta pravno pot, po kateri bi lahko posamezniki vstopili v Evropsko unijo in zaprosili za humanitarni ali kakršenkoli drugi vizum. V zadnjih letih sem večkrat zastavljal to vprašanje o podpori poročevalcev v senci. Tudi gospod Beker, poročevalec v senci z ELS, me je pri tem podpiral. Komisija je zdaj podala predlog, ko gre za preselitve. To naj bi bila zakonita pot za vstop v Evropsko unijo. V neuradnem dokumentu smo tudi navedli, zakaj se nam ta predlog ne zdi zadosten, ker je geografsko restriktiven, ker naprej opredeljuje kategorije ranljivih ljudi, kar pomeni, da ne velja za čisto vse posameznike in vse situacije, na kar se nanaša humanitarni vizum. Na zadnjem tehničnem sestanku je bilo rečeno, da bodo potekali nadaljni pogovori o tej tematiki. Nedavno smo res opravili pogovore s komisarjem Avramopulusom, tudi s podpredsednikom Timmermansom smo se pogovarjali, oba ustrajata na tem, da bi morali strani komisije pridobiti izredno zavezo, da bo vključila tudi humanitarne vizume v sveže na preseljevanju. Svet je usilil še en pogoj in sicer, da moramo mi sprejeti to povezavo med splošno poenostavitvijo vizumskih postopkov in sodelovanjem o ponovnem sprejemu sodelovanju v ponovnem sprejemu, je torej druga plat. O tem smo se lahko konstruktivno pogovarjali. Mi smo pripravljeni poiskati kompromis na tem področju. Svet pa ni pokazal oklevanja ne samo pri humanitarnih vizumih, temveč tudi pri združevanju družin in pri poenostavitvi postopkov. Zato smo rekli, da moramo nekaj narediti tudi v zvezi s tako imenovanimi blank spots. 449 takšnih blank spotov obstaja, gre za točke, kjer države niso prisotne niti z veleposlaništvi, niti s konzulati ali s kakš, strani kakšnega drugega predstavništva potrebujemo torej orodje, s katerim bomo poenostavili postopke za pridobitev humanitarnega vizuma. Smo ob koncu malteškega predsedovanja, mimo gredem, narad bi se zahvalil vsem za uložen trud in prizadevanja. Hvala lepa malteškemu predsedstvu. Bili ste vsaj pripravljeni delati z nami, zato da bi našli konstruktivno rešitev. Več predhodnih zaporednih predsedstv ni pokazalo nobene pripravljenosti za konstruktivno sodelovanje s parlamentom. Malteško predsedstvo pa je vsaj pokazalo pripravljenost za sodelovanje in zauzelo konstruktiven pristop. Komisija pa še vedno ne želi predstaviti ločenega predloga za humanitarne vizume, pa naj si gre za specifične humanitarne vizume ali pa za humanitarne vizume v okviru preseljevanja. Parlamentarna pogajalska ekipa je odločena, da bo dosegla rezultat, da bo poskrbela za to, da se sklene sporazum, da bomo končno lahko ta dosje zaključili komisija in svet bosta, upam, da imela kaj zapovedati s tem v zvezi. Občutek imam, da se je vzdušje nekoliko spremenilo, vsaj v komisiji, ko gre za humanitarne vizume. Prej je bil odgovor odločen ne, zdaj pa se vsaj želijo pogovarjati z nami o tem. Prenovitev vizumskega zakonika Unije se sicer lahko nadaljuje tudi brez humanitarnih vizumov prav, ampak vseeno bi rad obe preostali instituciji prosil, da se lotita ostalih vprašanj. Parlament je lahko naklonjen temu, da se izključi humanitarne vizume, ampak potem bodo morali storiti več na področju združevanja družin, naprimer. Naj bom jasen. Znašli smo se v situaciji, ko svet ne kaže nobenega zanimanja, zato da bi sprejeli zakonodajni akt na področju svobode, varnosti in pravice, razen če bi storili korak naprej prim, oziroma nazaj v primerjavi s trenutnim stanjem, kar je nespremljivo za parlament. Čaka nas še ena točka na dnevnem redu, potem glasovanje, zato sem te prekinil, Juan. Namreč spoštovanje zasebnega življenja in varstvo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij nas še čaka, par kolegov dobi besedo, potem zaključimo. Monika. Lepi kolegen in kolegen. Um... Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, tudi meni se zdi ideja humanitarnega vizuma, ki ga lahko izdali v naših državah. Eh, dobra ideja, ampak to ne pri tem dosjeju, to je pač stališče ELS-a. In uh, sedaj ne moremo za tem predlogom blokirati popotnikov, turistov. Um, Če bi obveljal ta predlog, potem bi oni potrebovali novo uredbo oziroma direktivo. Um, mi bi si želeli, da bi turisti in uh, uh, poslovneži imeli poenostalen vstop v države. Prav tako se mi zdi zgrešeno, da države članice napadamo, češ da ne sprejemajo ustreznih varnostnih ukrepov. Mislim, da so države članice sedaj previdne, da dobro razmislijo o teh zadevah. Vsekakor, vsekakor pa ima humanitarni vizum eh, kaj malo praviti s tem, Skratka, to ni pravi dosje za to vprašanje. Države članice so pripravljene izdajati humanitarne vizume, ampak Evropsko sodišče je že ugotovilo, da Evropski parlament ne more tega usiliti državam članicam. To je v pristojnosti držav članic, zato tukaj ne moremo izvajati nekakršnega pritiska. Tudi pri nadaljnih odprtih točkah bi v imenu gospoda Bekerja rekla, recimo, ko gre za definicijo um, članov družine, ko gre za zavezujoče akte pri, pri izdajanju vizumov. V zvezi vsem tem bi lahko zlahka dosegli dogovor. Uh, kar se pa tiče tega humanitarnega vizuma, ne vem, če bi to uh, uredili v ločenem aktu ali pa morda pri aktu o eh, naseli, naselitvi. Mm, skratka, to, kaj gre za neko dolgoročno usmerjenost naše migracijske ali pa begunske politike. Vsekakor pa ni to pravo mesto, kjer bi se daj posegali v pravice popotnikov ali pa poslovnežev. Tudi to, da države članice niso pripravljeni izdajati vizumov na mejah za ljudi, ki vstopajo v njihove države in sploh ne poznajo njihove istovetnosti. Te, zato imam nekoliko razumevanja, kaj ti na ta način bi lahko tudi ne prave osebe vstopile v države. Skratka, biti moramo razumni, po drugi strani pa ne smemo um, oziroma moramo uskladiti uh, razumne ureditve za popotnike, za uh, poslovneže in to vse skupaj uravnotežiti z varnostnimi ukrepi. Helgo Steven, spročevalko v senci ZKR sem spregledal, tako da dobi prvo besedo, potem pa Žerar. Wel, beste kolegas, Hvala lepa, predsednik. Dobro jutro vsem. Zelo sem razočarana zaradi trenutnega stanja tega dosjeja. Vse skupaj se je začelo kot neke vrste reforma celotnega vizumskega sistema. Mi smo želeli poenostaviti postopke za državljane, oblikovali naj bi spletno stran, kjer bi bile na voljo vse informacije, preko katere bi lahko podali svojo vlogo. Potem se je pojavil predlog, da se v ta zakonodajni dosje vključijo tudi humanitarni vizumi. Komisija je temu nasprotovala. Humanitarni vizumi so vizumi, ki se izdajajo v tretjih državah oziroma na konzulatih v tretjih državah. Omogočili naj bi državljanom teh držav, da vstopijo v Evropsko unijo, vendar pravno gledano to ni izvedljivo. Sodišče je nedavno odločilo o tem, da držav članic ne moremo siliti v izdajanje tovrstnih vizumov zato ker obstaja nevarnost, da se bo ta vizum odpravil v okviru azilnega postopka. Lotili smo se prenovitve. Komisija in svet nasprotuje ta predlogu, da se humanitarni vizum vključi. Mislim, da tudi veliko poročevalcev v senci nasprotuje temu, kako se je delo opravljalo do sedaj. Zato poročevalce res prosim, da izbriše vse reference na humanitarni vizum, da nadaljuje s pogajanji. Sramotno bi bilo, če ob koncu mandata ne bi uspeli zaključiti svojega dela. Hvala. Hvala lepa, še Žerarde. Prej na koncu. Hvala, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu. Kot poročevalec v senci lahko povem, da je vložil veliko truda v ta dosje. Vem, da si želi vzpostaviti dobro sodelovanje z vsemi poročevalci v senci in da se zauzima za to, da bi bili čim bolj usklajeni. Ima pa poročevalec prav glede naslednjega. Kot prvo, svet ne odpira nobenih novih vrat, ko gre za poenostavitev vizumskih postopkov. Nadaljevati moramo s svojim delom, v odboru je že potekalo glasovanje s tem v zvezi, imamo tudi mandat, ki ga bomo spoštovali in branili svoje interese tako kot eh, gospa Steven, sam ne bom rekel, da ne želimo humanitarnega vizuma. Nekateri so želeli, da bi humanitarni vizum vključili in v parlamentu je bila večina za to. Mi si želimo, da se to vključi. Vprašanje pa je, kam bomo ta humanitarni vizum umestili nedvomno ne sodi v vizumski zakonik. Po eni strani zato, ker niti svet, niti komisija tega ne želita in tudi zaradi tega, ker je sodišče v sodbi tudi navedlo, da to ni primerno mesto za humanitarni vizum. Vseeno pa moramo ta humanitarni vizum nekam umestiti in vse zadnje imamo mandat, ki pravi, da bi morali tudi ta vizum vključiti. Ali se je vse skupaj zdaj zaključilo? Odgovor je ne. Svet je že uložil predloge sprememb, ko gre za ponovno namestitev, ko gre za humanitarni sprejem. Se pravi, da so odprli ali pa vsaj priprli ta majhna vrata. Ne bom rekel, da so vrata na stežaj odprli, ampak vseeno priprta so. Od nas je odvisno, kaj bomo od tega, iz tega naredili. Še naprej moramo pritiskati na komisijo, da bo predstavila nov predlog Svet je rahlo priprl vrata, zdaj pa moramo komisijo prositi, da ta vrata še naprej odpira, pri čemer jo bomo podprli. Predlagam, da se še naprej pogajamo. Pri vizumskem zakoniku na podlagi mandata, ki smo ga prejeli, usporedno s tem, pa bomo komisijo prosili, da pripravi zakonodajni predlog pri tem drugem vprašanju, pri katerem je tudi svet že odprl vrata. Čakamo torej na nov predlog, zato da na koncu dosežemo pozitiven rezultat. Občutek imam, da bomo na tak način dosegli pozitiven rezultat tako pri vizumskem zakoniku, kot tudi pri humanitarnih vizumih. Sam zaupam poročevalcu, da bo to prošnjo prenesel komisiji izjemno odločno, kajti vrata so že, kot rečeno, delno Hvala lepa. Čas nas danes dopoledne res priganja, zato moramo nadaljevati z razpravo o zasebnosti v elektronskih komunikacijah. Potem nas čaka glasovanje, pol ure imamo na voljo za to. Ne bom ničesar napovedoval, besedo predajam poročevalki gospe Lauristi. Uh, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, gre za prvo predstavitev nove uredbe o zasebnosti. Najprej bi se zahvalila komisiji. Dolgo smo pripravljali to komisijo in res je komisija tukaj predlagala dober, dostojen osnutek, na podlagi katerega bomo lahko delali. Uh, Gre za pomembno zakonodajo, kaj ti to dopolnjuje svežen o varstvu podatkov, ki temeli na eh, uredbi o splošnjem varstvu podatkov iz leta 2016. Pravzaprav bi morali vse skupaj sprejeti v isti časovnici, kar nas postavlja pod eh, časovni pritisk. Eh, splošna uredba o varstvu podatkov bi morala biti sprejeta eh, maja naslednje leto. Imeli smo že kar nekaj predhodnih srečen. Želela bi se zahvaliti eh, tudi sodelovanju, za sodelovanje Evropskemu površencu za varstvo podatkov, tudi strokovni skupaj oziroma delovni skupini. Eh, srečali smo se z več kot 80 eh, predstavniki različnih sektorjev, kajti tukaj gre res za pomembna vprašanja, pa ni strani za varstvo podatkov, po drugi strani pa gre tukaj za industrijo, ki eh, jo res zanima, kako bodo lahko izvajali to splošno uredbo, kakšne bodo posledice in tako naprej. Skratka, treba je pridobiti celotno sliko spornih vprašanj in pa interesov. No, kar se tiče odnosa z splošno uredbo o varstvu podatkov, mora biti jasno, da če ta temelji na 8. členu Konvencije o človekovih pravicah, potem je ta eh, predlog eh, utemeljen na 7. členu. Gre za pra, zaščito pravice do zasebnega življenja in pa do, do zasebnih podatkov. Um, uredba je bila pripravljena v času, ko še ni bilo družabnih medijev, ko še ni bilo pametnih telefonov. Uh, sedaj je treba vse skupaj uh, razširiti tudi na nove tipe storitev, ki so povezane, uh, povezane z tem. To je pomeno za vse, ki uporabljajo te načine komunikacije. Potrošniki pričakujejo od nas, da bomo pravili dobro delo, pričakujejo visoko stopnjo varstva zasebnih eh, podatkov, zasebnega življenja eh, v času, ko obstajajo velike grožnje sledenja posameznikom. Istočasno pa moramo se skupaj uskladiti z inovacijami, z razvojem novih tehnologij in tako naprej. V tem smislu je pomembno, da imamo tukaj uredbo, ne pa direktivo če si ogledamo enotni digitalni trg, postane jasno, da bi pravila morala biti enaka v vseh državah in da to ne sme biti odvisno od nivoja razvitosti digitalnega okolja ali pa česarkoli drugega. Mm, države članice eh, imajo sicer tukaj pristojne organe, nacionalne organe, ampak za vse morajo veljati enaka pravila. Zato je najpomembnejša naloga našega odbora morda to, da bomo določbe iz tega predloga uskladili za splošno uredbo o varstvu podatkov. E, tudi industrija, sektori izvajajo splošno uredbo o varstvu podatkov in e, tudi nas sprašujejo potem, kako naj vse skupaj uskladijo za tem zakonodajnim predlogom. Ne želimo nikakršnih ga novega tolmačenja členov iz splošne uredbe ali pa različnih obsegov. Eh, istočasno moramo zaščititi zasebnost ne samo, ko se prenašajo informacije, ampak tudi, ko gre za naprave same. Vsi vemo, da imamo eh, pametne telefone, televizije, ki imajo ogromne kapacitete hranjenja informacij in tudi s tem se treba eh, spoprijeti. Kot pri splošni uredbi se želimo sravtočiti na uh, zasebnosti, uh, eh, ugrajeni uh, zasebnosti in uh, zasebnosti po defaultu, uh, torej uh, to je treba upoštevati tudi pri splošni uredbi. Tukaj obstajajo eh, legitimni interesi za razkrivanje določenih informacij, ko gre za zasebne osebe, pa, ko gre za zasebnike, pa morajo ti biti eh, sposobni eh, imeti nadzor nad tem. Delovna skupina na podlagi člena 29 že opozarja na določene sporne vidike, predlagali so že nekaj boljših rešitev. 21. junija nameravamo predstaviti poročilo, takrat je predvidena tudi razprava v odboru, želimo si predlogo spremem še pred poletnim premorom in ko se bomo vrnili z poletnega premora, eh, bomo že imeli pripravljeno delo, Takoj septembra bomo začeli z sestanki pračevalcev v senci, kajti res moramo tukaj upoštevati časovnico in tudi estonsko predsedstvo namerava intenzivno delati na tem dosijeju. Želimo eh, kar se da napredovati na področju enotnega digitalnega trga. Zahvaljujem se eh, poročevalcem v senci, s katerimi sem sodelovala, recimo gospodu Boniju. Imeli smo že nekaj intenzivnih razprav, ampak res je pomembno, da se o tem pogovorimo in da razumemo, eh, kje so različni interesi. Skratka, čaka nas intenzivno delo eh, in upam, da bo to tudi uspešno. Hvala, res smo dolgo čakali na ta dosje. In dobro je, da ste organizirali tudi te okrogle mize, kajti danes nisem pustil dovolj časa za to prvo izmenjavo stališč. Danes zjutraj se nam namreč precej mudi. Uh, uh, gospod Bolni, gospa Stevens in gospod Albrecht bodo govorili. Gospa Intfeld, želi še kdo besedo danes? Ne, potem bom zaključil seznam. Gospod Boni. Hvala lepa, na kratko. Želil bi se zahvaliti komisiji za predstavitev. Zahvaljujem se pa tudi poročevalki. Ne samo za današnjo predstavitev, ampak tudi za to, da je organizirala te štiri okrogle mize, Ti so bile res eh, zelo koristne in so jasno pokazale, kako zapletena je ta uredba. Prav tako so ti pokazale, da potrebujemo uredbo na tem področju. Skratka, treba je sodelovati, treba je najti rešitve. Tukaj razmišljam recimo o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov in odnosu s to uredbo. Istočasno pa gre tudi za povezave z Um, kodeksom za elektronske komunikacije. Razumeti moramo naš cilj, namreč, da želimo zagotoviti zaupnost in varnost naših komunikacij. Prav tako pa moramo razmisliti o tem, v kolikšni meri so varni končni terminali um, uporabnikov. Uh, no, istočasno pa je treba to povezati z polnim spoštovanjem uh, temeljnih svoboščin, človekovih pravic. Istočasno pa moramo predvideti tudi možnost uh, uporabe podatkov za to, da izboljšamo življenja ljudi. No, seveda imamo tukaj tudi nekaj pomislekov. Uh, Recimo gre za vprašanja časovnice, kdaj bi naj ta uredba stopila v veljavo, istočasno kot splošna uredba. Eh, no, eh, tukaj se postavlja vprašanje, ali bo takrat z eh, tehničnega vidika uredba zrela za izvajanje. Istočasno pa moramo razmisliti tudi o tem, kako bi naj izgledal 11. člen. Jaz imam kar nekaj pomislekov, ki so povezani s tem mislim, da ni jasnih možnosti za države članice, da bi um, se uskladile s tem ali pa da bi se izognili grožnji, da bi države članice vse skupaj ogrozile z ukrepi na nacionalni ravni. No in sočasno moramo razmisliti o tem, kakšne uh, posledice bo to pomenilo za poslovne modele in za navade uporabnikov interneta. Skratka, razumeti moramo, kaj pomeni uh, ta zahteva uh, don't track me, ne sledite mi pa kako ob tem sodelovati tudi z partnerji in eh, kako dati možnost aktivne, svobodne izbire za uporabnike na eni strani in na drugi strani, eh, kako omogočiti tudi ustrezne, inovativne rešitve za podjetja. Skratka, vse skupaj bo treba analizirati podrobno. In še enkrat se zahvaljujem poročevalki za te zelo uspešne okrogle mize. Gospa Stevens. Thank you, Chair. Colleagues, I am speaking... Hvala lepa. Govorim v imenu Dana Daltona, poročevalca v senci EKR-a. Nažalost, ga ni tukaj. Stališče EKR je naslednje. Mi smo skeptični do tega pregleda pravil. Naši glavni pomisleki so naslednji. Zdi se nam, da prehitro sprejemamo to uredbo. Eh, v povezavi z eh, splošno uredbo ni jasno, ali bodo podjetja, nacionalni organi in drugi takrat pripravljeni za izvajanje te uredbe. Ne vem, ali lahko pričakujemo, da bodo pripravljeni pravočasno. Uh, Poleg tega, sedaj je sprejeta splošna uredba in podjetja e, se pripravljajo na vstop v veljavo te uredbe. Zato Dan Dalton misli, da bi morali preložiti to uredbo o e-zasebnosti, dokler ne bomo preučili posledic splošne uredbe. Z vključitvijo IKT storitev bi ta uh, zakonodaja lahko imela neželjene posledice in to bi lahko imelo um, negativen učinek za podjetja, zlasti za zagonska podjetja. Poleg tega bomo na ta način uh, težko zaustavili uh, nadlegovanje po, ali pa radikalizacijo po internetu, saj tega več ne bo moč uh, nadzorovati. Tudi um, obravnava informacij uh, pri internetu stvari še ni jasna. E, in tudi ni jasno, kako bo tukaj e, omogočen nadzor nad vsebino. Potem e, podjetja skrbijo tudi pravila o sledenju z default nastavitvami Do Not Track. Bodo podjetja težje našla svojo ciljno, svojo ciljno publiko. Prav tako bomo do teh vsebin eh, prišli težje v dobi interneta strani in pa komunikacije med različnimi eh, napravami. Mislim, da bi morali imeti večplastno pravno osnovo za sledenje, tudi ko gre za eh, vsebino in to bi moralo upoštevati tudi legitimne interese, ko gre za stabilnost in pa zakonitost teh sistemov. Sofi Intfeld. Hvala. Tudi jaz bi se želela zahvaliti poročevalki za pragmatičen in vključujoč eh, pristop. Gre za zelo kompleksen dosje, ki je povezan z številnimi drugimi dosjeji. Poskrbeti moramo za to, da bomo polno razumeli obseg, eh, posledice, povezave z drugimi dosjeji in eh, poskrbeti moramo za to, da tukaj ne bo prekrivan z splošno uredbo vaso podatkov, pa eh, tudi na to, da tukaj ne bo vrzeli. Nekateri deležniki pravijo, da spoh ne potrebujemo tudi uredbe, ker imamo splošno uredbo in je vse lepo in prav. Jaz se s tem ne strinjam. Mislim, da je treba določena področja urediti, regulirati. ampak pri tem moramo biti zelo natančni glede obsega. Druga pripomba. Treba je jasno povedati, kakšna je gospodarska urednost podatkov. Govorimo o varstvu državljanov, o varstvu potrošnikov, podjetja govorijo o inovacijah, o razvoju. No, ampak premalo govorimo o tem, da imajo zasebni podatki tudi gospodarsko vrednost. Govorimo o brezplačnih storitvah, ampak te niso brezplačne, saj gre tukaj za zbiranje podatkov in podatki imajo vrednost. To moramo razumeti, ko preučujemo ta osnutek uh, uredbe in pa njen, uh, njene uh, posledice. In eh, še zadnje, potrebujemo več informacij. O področjih, kjer je zelo težko predvideti naslednji razvoj. Tukaj gre recimo za sledenje, za spremljanje množic v odprtem prostoru. To bo težko urediti, kajti Jasno je, da ni dovolj, da zato samo zaprosimo za soglasje ali pa da o tem obveščamo ljudi. To bo državno urediti. In pa še soglasje kot poročevalka in kot eh, poročevalka v senci ELS-a. Tudi sama mislim, da bi moral biti nadzor v rokah oseb samih. Se pravi, vsebina je pomembna, razumem tudi, da je vse skupaj težavno za določena podjetja, ampak če vaš poslovni model temelji na tem, da lahko počnete nekaj, kar vaše stranke ne želijo, potem je nekaj narobe s tem modelom. Obstajajo pa tudi poslovni modeli, ki temelijo na soglasju, ki so dragoceni, ki ponujajo. Uh, Eh, potrošnikom storitve, ki jih želijo in zaščito, ki jih želijo. Skratka, upam, da bomo lahko dobili takšno uredbo, ki bo zadovoljila kar največje število deležnikov. Verjetno ne bo vseh, ampak um, vseeno upam na najboljše. Sedaj pa še Jan Albrecht v imenu zelenih. Hvala. Tudi sam se zahvaljujem poročevalki za predhodno delo in za dobro sodelovanje za poročevalci v senci. Tudi gospod Boni je pomagal pri organizaciji teh predhodnih eh, srečanj, ki so bila zelo koristna. Eh, strinjam se za poročevalko. Eh, držati se moramo časovnice, ukolikor bo to mogoče. No, na koncu bomo videli, kakšno bo trenutno stanje in videli bomo, ali je, dovolj, ali je bilo dovolj časa za to, da bo vse skupaj izvajano tudi v, v praksi. No, ampak najprej treba sprejeti zakonodajo in pomembno je, da najprej da sprejmemo zakonodajo, preden eh, začnemo vajati splošno uredbo o varstvu podatkov. Sicer bomo začeli izvajati to uredbo in nišče ne bo vedel, eh, kaj se bo potem zgodilo z tem področjem e-zasebnosti. No, ob tem eh, pa bi želel povdariti, da ta uredba ni nič novega. To je pravzaprav um, ukinitev direktive o e-zasebnosti, ki bo ostala veljavna, eh, če ne bomo dobili uredbe. To se nanaša predvsem na varstvo podatkov, na komunikacijo, na zasebnost. Zakaj želimo to nam domestiti? Eh, ja, razlogi so podobni kot pri splošni uredbi. Želimo en zakonodajni inštrument in en zakonodajni standard za vse, ne pa da imamo 28 različnih eh, tolmačen in prenosov v državah članicah in da imamo tudi 28 različnih izvajanj. Istočasno želimo poskrbeti za Eh, enake mehanizme na evropski ravni, želimo imeti nadzor nad tem in tudi moč nalaganja, eh, moč sankcioniranja. No, to področje je že sedaj regulirano in to iz dobrega razloga. Ne gre samo za pravico do varstva podatkov, ampak gre tudi za pravico do uh, zasebnih komunikacij, do zaupnosti komunikacije in to je pomemben vidik v današnjih časih in v jutrišnjih časih, eh, ko bomo uh, imeli internet stvari in podobno. Skratka, mislim, da nihče ne bo sprejel uredbe o e-zasebnosti, ki bi slabše ščitila zasebnost komunikacije kot pa obstoječa direktiva o e-zasebnosti. In to je treba jasno povedati. Če mi sedaj eh, pripravljamo predloge sprememb, svet pripravlja svoja stališča, ampak bistvenega pomena je, da dobimo boljši rezultat kot pri direktivi o e-zasebnosti. Vprašati se moramo, kako je lahko tehnično bolj izvedljivo, da imamo eh, komunikacijo med predmetom podatkov in pa nosilcem podatkov. Eh, potem tudi določbo v zvezi z eh, do not track, torej ne sledite in kako lahko ta pravila boljše apliciramo na tiste komunikacijske procese, kjer um, to sedaj ni bilo um, ustrezno urejeno, recimo uh, povezave na spletu, uh, offline povezave, Bluetooth uh, in tako naprej. Skratka, kakršenkoli predlog, ki bi nižal standarde v primerjavi z direktivo e-zasebnosti, ne bo spremljiv, kajti ljudje vidijo, da jim povsod sledijo ko komunicirajo in ljudje želijo več nadzora, ne pa manj. Ja, hvala, res si, si dobro povedal, zakaj potrebujemo to uredbo iz praktičnega vidika. Majdit, minuto, prosim. In potem še Marilu. Thank you very much. Uh, thank you very much, honorable members, for this extremely meaningful. Predstavnica komisije, Hvala za to koristno razpravo. Eh, hvaležni smo za pozornost, ki jo posvečate temu dosijeju. Naj odgovorim samo na nekaj točk. Prvič, to, kar ste povedali v zvezi z hitrim eh, sprejemom te, tega predloga. Metoda ni drugačna kot pri kakršnekoli drugem predlogu. To je predlog, ki je pregled obstoječega zakonodajnega inštrumenta, zato lahko to sprejmemo v časovnici, ki jo je pravzaprav zastavil parlament. Eh, vse skupaj je usklajeno tudi za drugima dvema odboroma, za pristojnim odborom, tam že pripravljajo predloge sprememb in sedaj pomagamo tudi um, predsedstvom, tudi oni morajo usporedno ponuditi svoje rezultate. Uh, skratka, zakonodajalcem pomagamo. Naš cilj ni ta, da bi hiteli, ampak da bi sprejeli nekaj, kar eh, bo smiselno in kar bo sprejeto ob eh, približno istem trenutku kot splošna uredba o varstvu podatkov. To bo v korist podetjem. Eh, skratka, Eh, za pravno gotovost bi bilo veliko boljše, če bi vse skupaj rešili do leta 2000, eh, maja leta 2018, to bo boljše za trge, za podjetja in pa za uporabnike. In pa še vprašanje podatkov. Ja, res je, eh, dobri poslovni modeli, ki so v skladu s tem, kar je v predlogu že obstajajo, obstajajo tudi poslovni modeli, ki uporabnikom omogočajo boljšo uporabo podatkov. Se pravi, tukaj gre za neke vrste nov trg, kjer bodo imeli tudi uporabniki nadzor nad podatkov. In pa še eh, pripravljeni smo vam tudi tehnično pomagati. Vem, da organizirate številne sestanke in mi smo pripravljeni k temu prispevati. Še Marju. Najprej bi se zahvalila vsem poročevalcem v Senci dobro smo delali skupaj. Predvsem pa se zahvaljujem komisiji. Komisija je bila v veliko pomoč, odprti so za razprave in upam, da se bo takšno sodelovanje nadaljevalo. Hvala. Hvala, hvala kolegi za to odlično razpravo. 21. junija bomo vse skupaj predstavili v odboru. Čez minuto začnemo glasovati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

Colleagues, if you take your seats, we'll begin the vote. Kolegi, prosim, usedite na svoja mesta. Začeli bomo z glasovanjem. Glasovali bomo o štirih poročilih. Najprej poročilo Petersen, organe evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. Začenjamo z glasovanjem. Predlog spremembe 35 lahko glasujete. Konec glasovanja. No, bom dal še nekaj več časa, da se si pripravite. Monika, do you want to move? I'll just allow everyone to... Uh, a couple of colleagues who have got... Nekateri kolegi imajo probleme za svojimi napravicami, tako da vas prosim za nekaj potrpljenja. Okay, the vote is closed. Um, that's, that is carried. Sprejeto. Predložim imbe 14. Lahko glasujete. Kon glasovanja. Sprejeto. Predložim imbe 15. Lahko glasujete. Kon glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe je 16. Lahko glasujete. Predlog spremembe 16 in 37. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 17. Lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis ena. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Prerosumembe 20. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dve. Lahko glasujete. Sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 23. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 24. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 42. Lahko glasujete. Konj glasovanja. Sprejeto. 43 lahko glasujete. Konj glasovanja. Zavrnjeno. 26 oziroma 25. Lahko glasujete. Konj glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 26. Lahko glasujete. konec glasovanja. Sprejeto. Pred 27 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Pred 29 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 30. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 31. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave, predlog spremembe 1. Konec glasovanja. Sprejeto. Razumem, da dve lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Razumem, da tri lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Razumem, da štiri lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim, IB5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim, IB6. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim, IB7. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Razumem B8, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 11, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. predloga spremembe 12 in 34, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 13, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovanje je tako spremenjeno v besedilu, poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. 38 za, 2 glasova proti. Čestitamo, gospod Peterson, ki ga danes nažalost ni tukaj. Zdaj pa gremo naprej. Naslednje glasovanje. Spet poročilo gospoda Petersona. Takoj predlog spremembe 40. Glasujemo. 40. Glasujte, prosim. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 13, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 14 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 41 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15. Glasujte, prosim. Close. Konec glasovanja sprejeto. 16 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 18 in 42 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 19, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 20, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 21, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 43, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 44, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 45, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremime 46, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 47 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 49 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 50, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 51, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 52, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predloga spremembe 23 in 53 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 54 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 55 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 56 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 57 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 58 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 59 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 60 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, 24 eh, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, 24 glasujemo predlog spremembe 25 in predlog spremembe 61 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodne izjave smo pri predlogu 27 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, predloga spremembe 3 in 28 skupaj glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 29 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 34 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremenja 31, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 6 in 32, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 33, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremlja sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremlja 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremije 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 39. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še končno poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 26 za, 14 proti, en vzdržan glas. No, samo sekundo počakajte, da najdem naslednji glasovalni seznam. And this is a single vote and uh, rapporteur. Gre za enotno glasovanje, poročevalec je gospod Boni. Izmenjava informacij, sistem zgodnega upozarjanja in postopek ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi. Samo eno glasovanje. Kar glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 39 proti 1, eno zdržan glas. Čestitke gospodu Boniju. And... Thank you. And of course, this is part of a package. To je del svežnja uh, eh, skupaj z naslednjim poročilom, poročevalka je gospa Beseril Barjo. Gre pa za minimalne določbe glede elementov kaznjivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, kar zadeva opredelitev pojma droga. Eh, potekala so medinstitucionalna pogajanja, zdaj pa kar elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 39 za, en glas proti in en vzdržan glas. Čestitke Teresi, ki je danes ni tukaj. Okay, and the final um, votes. Do I have to read all of them? Pa še končno zadnje glasovanje. E, nekaj moram prebrati, nekaj zelo dolgočasnega, prosim, če malo potrpite. To moram prebrati. Gre za končno glasovanje in sicer o memorandumu o razumevanju med Evropsko agencijo za operativno sodelovanje e, in pa Eurojustom. Svet se je 19. aprila odločil, da se posvetuje z Evropskim parlamentom o izvedbenem sklepu sveta, ki potrebuje sklenitev memoranduma med EU-LISO in Eurojustom. Ta sklep je ukrep na, podloč, na področju oziroma na osnovi AKIA eh, in nekdanje pogodbe o delovanju Unije, tudi v skladu s sodbo sodišča. Svet nam je dal eh, trimesečni rok, eh, da parlament pripravi to mnenje imamo zelo kratek rok, eh, da potrdimo eh, ta memorandum o razumevanju. Zato predlagam eh, ponostavljen postopek in upam, da bomo s ponostavljenim postopkom brez predlogov sprememb in v skladu s pravilom 50 sprejeli ta memorandum. Spustil sem kar nekaj besedila, zato ker sem uh, se želel izogniti desetminutnemu branju. Ali kdo temu nasprotuje? Ne, uh, bomo kar prišli na glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 37 za en glas proti dva vzdržana. Čestitke. Thank you, Thomas. Thank you, Thomas. Hvala, Tomas. In hvala kolegi, s tem je konec našega današnjega glasovanja. Hvala za vašo potrpežljivost. We will just pause. We have a... Bomo naredili kratko prekinitev. Ob 10.30 nadaljujemo z 12. točko, 12. in 13. ker nam bo prišel italijanski podsekretar. Prosim, če v tišini zapustite dvorano, če ne boste sodelovali pri naslednjih dveh točkah. Dear colleagues, we can, uh, if you would like to take your seats. If... Dragi kolegi, začeli bomo z naslednjo točko na dnevnem redu. Prosim, zasedite svoja mesta. Naslednji točki so točki 12 in 13. Veselje mi je tukaj pozdraviti Domenika Mancioneja, ki je podsekretar na italijanskem ministrstvu za notranje zadeve. Vesel sem, da ste se nam danes pridružili, gospod Mancione, za izmenjavo mnen. To točko bomo tudi povezali z misijo odbora Libe v Italijo na temo migracij in azila od 18. do 21. aprila 2017. E, to e, misijo sta vodila nekdani predsednik Juan Fernando López Aguilar, ki se nam bo pridružil, in pa Barbara Kudricka od 18. do 21. aprila 2017 je bila misija v Italiji, šlo je za ugotavljanje dejstev, da se razišče situacija na terenu, ko gre za izvajanje politik na področju azila in migracij. Želeli smo tudi izvedeti, kakšna je trenutna situacija. Člani so želeli na lastne oči videti, kakšen je položaj. Obiskali smo eh, taborišče za sprejem, potem eh, pristanišče, kjer se izvajo postopki žariščnih točk in pa eno žarično točko smo tudi obiskali. Delegacija se je sestala z italijanskimi oblastmi, z mednarodnimi organizacijami, tudi z UNHCR, z nevladnimi organizacijami in tako naprej. To točko bom pustil za kasneje, da bodo o njej spregovorili kolegi, ki so se misije dejansko udeležili. Delegacija je pripravila različne zaključke in priporočila. In zdelo se nam je, da je pomembno o teh temah govoriti z vami. Kar največ časa želim zagotoviti za to razpravo, zato bom omejil svoje vodne besede. Eh, nekateri člani, ki so bili v delegaciji, so danes tudi z nami in prosim bom najprej vas, gospod minister, da predstavite svoje misli mogoče na kratko, zato da bomo potem imeli razpravo z našimi člani in članicami. Tudi oni bodo povedali, kaj so videli na misiji in verjetno je bolje, da čim več prostora in časa pustimo za razpravo. E, najprej pa bomo vam predali besedo za uvod, eh, da boste sami povedali, kakšna je situacija v Italiji, kako je z žariščimi točkami. Uh, In potem bomo prisluhnili še kolegom. Hvala, da ste danes tukaj. Eh, zelo smo vas veseli, eh, pa kar takoj vam tudi predajamo besedo. Izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Sam sem tisti, ki sem izjemno vesel, da sem lahko danes z vami, da se pogovorimo o vseh teh vprašanjih, ki ste jih izpostavili. Moram reči, da je odbor Libe obiskal Italijo pred kratkim, tako da smo že imeli priložnost se srečati z vami in se tudi lotiti večjih vprašanj, ki so povezane s to tematiko. Predvsem smo se osredotočili na tri točke, ki so za nas še posebej pomembne. Prva točka se nanaša na politiko žariščnih točk. Vaš odbor je lahko na, terenem, na terenu samem videl, kaj se dogaja. Obiskali ste žariščni točki Pocalo in Augusta, čeprav obstajajo tudi druge žariščne točke, na katere se še vzpostavljajo v Italiji. Evropska zakonodaja sicer ni natančno uredila vprašanja žariščnih točk. Italija in tudi druge države v Evropski uniji imajo svojo specifično zakonodajo, ko gre za žariščne točke te žariščne točke naj ne bi bile preveč drugačne od sprejemnih centrov, ki že obstajajo, tako pri nas kot tudi drugot, naprimer zlasti na otokih na Siciliji imamo taka središča tudi na Kalabriji, v Apuliji, v Kampaniji. Zaradi logističnih razlogov smo jih nave, na, mestili na teh območjih večina posameznikov pride k nam preko sredozemskega bazena in v teh točkah potem obravnavajo vse te posameznike. Točke smo postavili v tistih območjih, ki mejijo na sredozemsko morje, v točkah sodelujejo tako predstavniki vojske kot tudi drugih organov. Kot rečeno, žarišne točke mi obravnavamo kot običajne centre, vendar s to razliko, da se v njih izvajajo obvezni identifikacijski postopki. Z pravnega vidika so zadeve nekoliko bolj zapletene, zato ker smo pri vseh teh postopkih tudi časovno omejeni naša ustava natančno opredeljuje tudi to vprašanje, namreč tako pri nas, kot tudi v drugih državah velja, da če nekoga pridržimo za določeno obdobje, mu moramo potem omogočiti tudi, da ga zasliši sodišče. Skušali smo delovati tudi bolj fleksibilno, na nek način smo pripravili tudi mobilne žariščne točke, Naše policijske sile so večinoma uspele identificirati vse osebe, ki so se izkrcale na našem ozemlju. Sicer je nastala manjša zmeda v nekaterih sektorjih, ampak zdi se mi, da so ukrepe, ki jih izvajamo v okviru žariščnih točk, zelo smiselni. Razlogov za to je več. Kot prvo, Noben mehanizem, nobena sprejemna struktura, noben sprejemni sistem ne morejo biti organizirani ne zgolj v naši državi, temveč tudi drugot po Evropi, če ne vemo, koliko oseb prihaja in kakšne osebe prihajajo v državo. Drugi razlog je, da se vedno bolj pogosto pojavlja zahteva, da je treba te sprejemne centre dopolniti z ustreznim varnostnim sistemom. To pa vpliva tudi na razvoj večjih evropskih programov, ki so do sedaj, zlasti ko gre za premestitve, dosegali niže rezultate od željenih. Preselitve že same po sebi niso delovale tako, kot smo želeli. Poleg tega ne vemo natanko, katere osebe naj bi preseljevali, sta pa ta dva vprašanja, ti dve vprašanje med seboj povezani. V želišnih točkah naj bi skušali torej tudi doseči preomenjena cilja. Šlo je, kot rečeno, za identifikacijo posameznikov, skoraj da čisto vse osebe, ki so se izkrcale na našem ozemlju, smo identificirali. Kot veste, je bilo teh oseb res veliko. Mi smo na tej osrednji sredozemski poti, preko katere prihajajo številni migranti iz Afrike, z vzhodne Afrike. Več kot 80 tisoč se jih je izkrcalo preko te poti. Pogovarjali smo se tudi z nevladnimi organizacijami, kot ste verjetno lahko sami opazili na terenu samem smo pri nas obravnavali tudi precej polemično vprašanje v zvezi s tem, kaj lahko počnejo nevladne organizacije. V odborih v našem parlamentu so nastopili tudi posamezni pravniki in strokovnjaki na tem področju. Tudi odbor za obrambo v senatu v parlamentu je pripravil več sklepov s tem v zvezi. Bili so mnenja, da je delovanje nevladnih organizacij zelo raznoliko, zelo kompleksno, zato obstaja tveganje, da bodo nevladne organizacije izvajale dejavnosti, ki bi unesle zgolj dodatno zmedo v odnosu do dejavnosti, ki jih izvajajo države. sam sicer ne bi posploševal, ko gre za nevladne organizacije. Res je, da obstajajo tu in tam določene nejasnosti, nepreglednosti. Če se to pojavi, so pravosodni organi tisti, ki morajo zadeve preiskati. Obstajajo pa tudi posamezniki, ki niso nevladne organizacije, ki prav tako delujejo na tem področju problem nimamo v zvezi s tem, da posamezniki želijo pomagati pri reševanju življenj. Na morju težave se pojavljajo predvsem zaradi pravnega okvira. Veliko ljudi na Siciliji, Kalabriji in na Sardini pomagajo, ampak z tehnično pravnega vidika so včasih zadeve bolj kompleksne. Moram pa reči, da sem tudi sam včasih precej zmeden zato ker nimamo na voljo ustreznega strukturnega odziva. Moram reči, da sam res težko razumem, zakaj se to dogaja. Vsakodnevno pojasnjujemo tudi javnosti, da ti migracijski tokovi niso več nič izjemnega, glede na to, kakšna je trenutna situacije, da prihaja do anomalij. Ti migracijski tokovi bodo pravzaprav postali nek strukturen problem, nič več izjemen problem. Ogromno ljudi beži iz Afrike k nam, veliko jih tvega svoje življenje v sredozemlju, te ljudi je treba tudi rešiti na morju, zato potrebujemo strukturne odzive. Še tretja tematika, ki bi jo rad izpostavil, morda sem že nekoliko predolg. Mi se pogovarjamo tako z italijanskimi predstavniki, kot tudi s prijateljem Lopezom Aguilarjem, ki je bil del delegacije, ki nas je obiskala. Predvsem se pogovarjamo o reformi dublinskega sistema oziroma dublinskega postopka. Italijansko stališče s tem v zvezi ostaja nespremenjeno. Ko bomo spreminjali Dublin, moramo vključiti vsaj tri kritične točke za Italijo ključnega pomena. Kot prvo, potrebujemo ustrezen postopek, postopek, ki bo poenostavil in ne dodatno zapletel stvari. Kot drugo, mislim, da bi morali spremeniti načelo odgovornosti države prvega vstopa, s tem preveč obremenjujemo države. Tretja točka pa se nanaša na fleksibilnost. Solidarnost ne more biti fleksibilna, ali obstaja ali pa ne obstaja. Če postane fleksibilna, solidarnost ni več solidarna. Hvala lepa in se upravičujem, gospod predsednik, da sem bil nekoliko daljši. All, ne, sploh niste bili predolgi. E, želel sem samo zagotoviti čas za pogovor s kolegi ki so bili tudi v Italiji. Eh, gospod Lopes Aguilar je bil tam in gospa Kudricka skupaj sta vodila delegacijo. In eh, eh mogoče bi zdaj prisluhnili tudi eh, obema, eh, ki sta vodila to misijo, potem pa še drugim, na koncu pa boste eh, vi, minister, spet dobili besedo za odgovore. Hvala, izvolite. Thank you, chair. Hvala. Eh, Domenico Mancone, vesel sem, da te vidim. E, mi je cingo, a parlare in inglese. Bom vseeno govoril po angliščini, potem, ko sem se zahvalil ne samo tebi za prisotnost, za ta govor, temveč tudi za predano delo. Situacija je izjemno boleča, izjemno resna. Zato je tudi prav, da je naša delegacija obiskala vašo državo. Sam sem imel to čas, da sem predsedoval tej delegaciji v imenu našega odbora. Nadaljeval pa bom v angliščini, ker imam draft commission report v angliščini. Uh, eh, to, to Hvala vsem članom in članicam, še posebej pa italijanskim oblastem. Uh, razlogi, zakaj smo bili tam, so zelo dobri. Imeli smo delegacijo ki je vključevala člane iz vseh političnih skupin iz tega parlamenta. Položaj je tak, da ga je bilo res treba pregledati. In izkušnje naše delegacije so res eh, zelo dobre, zelo nas je ta izkušnja razsvetlila, nam dala pregled nad situacijo. Glavna stvar je bila vsekakor izmenjava mnen eh, z organi, ki se ukvarjajo s to begunsko krizo in ki nadzorujejo eno najbolj eh, ranljivih zunanjih meja Evropske unije. To je italijanska meja, eh, to so italijanski otoki, predvsem žariščne točke so s tem povezane. Imeli smo eh, zelo dober obisk, dobre pogovore eh, tudi z eh, uradom toživca v Katani. Povedali so nam, kakšne preiskave potekajo, kakšna iskanja na morju izvajajo italijanski organi. In z vami se strinjam, da potrebujemo solidarnost. Pri tem sem ustrajal vse čas, odkar sem aktiven v odboru Libe. Pri solidarnosti ne gre samo za pobožne želje, odkar je v veljavo stopila Lizbonska pogodba. Žalostno je, da ima toliko držav zadržke do izkazovanja solidarnosti Italiji in Grčiji. Posledice eh, izjave med EU in Turčijo so bile predvidljive. Prišlo je do pravega preobrata, obrata za 180 stopinj ko so se tihotapske in trgovinske poti za tihotapce preusmerile eh, prek Libije v Italijo. No, rad bi povedal še nekaj stvari. Najprej bi izrazil hvaležnost eh, italijanskim oblastem, UNHCR, um, evropskim agencijam in nevladnim organizacijam ter vsem prostovoljcem in vsem, ki so zelo predani eh, delu na tem področju in ki upravljajo to begunsko krizo v Italiji. Vsi se strinjamo, da je situacija zelo težavna. Zelo težko je registrirati in eh, obdelati podatke o eh, tako številnih beguncih, mi smo res eh, zelo prijetno presenečeni nad vsemi prizadevanji, ki jih v to vlagajo italijanske oblasti. Eh, mislim, da bi morali eh, mogoče več narediti na področju mladoletnih brez spremstva. Teh mladoletnih oseb je res veliko, vse več jih je in oni predstavljajo zelo ranljivo kategorijo beguncev. Eh, poleg tega se tudi uh, organi, sodni organi in drugi, ki se s tem ukvarjajo, uh, srečujejo z omejitvami. Te omejitve so lahko proračunske narave in pa uh, druge narave. Tukaj države upravljajo delo, ki ga od njih zahteva Evropska unija. E, zato pa nimajo na voljo dovolj sredstev in to je nespremljivo. Nekaj je torej treba narediti na tem področju, ne samo na evropski ravni, ampak tudi pri preoblikovanju politik za to področje. Potem Dublinska uredba, ki ne deluje. Tudi tukaj potrebujemo reformo, potrebujemo reformo e, pri eh, opredeljevanju ranljivih skupin, pri odkrivanju družinskih vezi. Eh, pomembno je priznati pravico do družinskega življenja in pa do združevanja družin. In to moramo izvajati na čim bolj učinkovit način eh, s spoštovanjem vseh pravic, ki jih ljudje imajo. Poleg tega je treba zagotoviti boljše varstvo mladoletnih oseb, otroke je treba obravnavati kot otroke, dati jim je treba ustrezno spremstvo in uh, jim nuditi zaščito, ki jo potrebujejo. Potem pa še premestitve eh, prosilcev za azil v druge države. To, eh, kako države članice ne izpolnjujejo zavez, ki so jih sprejele, to je sramotno. Imajo sklepe sveta, resolucije in ne vem kakšna srečanja, potem pa. Uh, vlade istih držav vse skupaj zavrnejo oziroma tega, kar je bilo sprejeto, ne izvajajo. Videli smo tudi omejitve pri sredstvih in vedno povdarjam potrebo, da je treba eh, zagotoviti varne in zakonite poti v Evropsko unijo. To bo edini način, kako se bomo zoprstavili vsega mafijam in tihotapcem. To je edina alternativa za uh, tako številne ljudi, ki se iz obupa predajo uh, tihotapcem z ljudmi. In uh, temu se lahko zoprstavimo samo z varno, varnimi in zakonitimi putmi. Poleg tega je treba ukrepiti tudi uh, preselitve. Člani delegacije smo. Uh, ugotovili, da ima Italija zelo veliko breme na tem področju. To bi moral biti eh, poziv za celotno Evropo, budnica za celotno Evropo, da si bolj eh, enakomerno porazdeli bremena. Hvala. Hvala. Prosim eh, zdaj člane delegacije, če bodo prevzeli besedo, Barbara Kudricka, potem eh, Barbara Spinelli, Cecil Kienge, gospod Škripek. Prva dobi besedo, Barbara Kudricka, izvolite. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Moram reči, da se strinjam z vsem, kar sta povedala predhodna govornika, strinjam se tudi s predstavljenimi zaključki. Te zaključke smo skupaj predstavili v poročilu, ki smo ga pripravili po obisku na Siciliji. Naj še enkrat povdarim, da sem sama res še vedno pod velikim vtisom, kaj ti italijanski organi zelo dobro upravljajo s trenutno migracijsko situacijo. Razumem sicer, da je nekaj časa trajalo, preden so uspeli oblikovati razmere, v katerih lahko čisto vsakega posameznika, ki, pridejo, ki pride v Italijo, tudi registrirajo. Mislim, da je to velik dosežek. Še tri vprašanja bi lahko dodali k sklepom oziroma zaključkom, ki so jih predstavili predhodni govorniki. Po obisku sem se namreč večkrat spomnila na to vprašanje. Prva zadeva je povezana s pravnim problemom. UNHCR in nevladne organizacije so namreč izrekle obtožbo, da ta nova zakonodaja, ki naj bi urejala postopke v zvezi z dodeljevanjem statusa beguncev, ni primerna, ker bi na nek način omejila pravice prosilcev. Sodišča naj namreč ne bi zaslišala teh prosilcev osebno, temveč naj bi prisluhnila zgolj posnetku pogovora. Zato me zanima, kako vi gledate na to. Imate kakšno pojasnilo s tem v zvezi? Ali ste zagotovili vse pravice prosilcev za azil in ostalih posameznikov ali prihaja do kršenja teh pravic? razumem, da po eni strani vaši postopki zelo hitro delujejo, ko gre za, naprimer, ocenjevanje tega, ali so posamezniki do česa upravičeni ali ne. Po drugi strani pa imate določene obveznosti, ki izhajajo iz humanitarnega prava in me zanima, če tudi te spoštujete. Drugo vprašanje. Kaj se dogaja s sodelovanjem med vladnimi agencijami in nevladnimi organizacijami. Na številnih ravneh smo bili priča odličnemu sodelovanju med lokalnimi organi in nacionalnimi italijanskimi organi ter nevladnimi organizacijami. Zato vam moram čestitati, ker je to res izjemen dosežek, nedvomno. Prav zaradi tega ne razumem, kako to, da ste se znašli v situaciji, ko obstaja trenutno pravni postopek, ki ga vodite zoper nevladno organizacijo, ki prav tako skuša pomagati migrantom. Kako to, da se niste uspeli dogovoriti s to nevladno organizacijo, da bi sodelovali tudi pri tem vprašanju? Italija bi lahko dajala zgled ostalim državam v Evropi, ko gre za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Še posebej bi lahko vi dajali zgled tistim državam, ki sploh ne želijo sodelovati na področju migracij. Tako da me res zanima, kako da niste uspeli vzpostaviti boljšega sodelovanja, zakaj ste se odločili za sodno pot. Še tretje vprašanje. Po eni strani se strinjam s predhodnim govornikom, da se soočamo z gromozansko nalogo, kako zagotoviti ustrezno raven preseljevanja. Nekatere države enostavno ne želijo sprejeti preseljenih migrantov. Iskati bi morali rešitve tudi za ta problem. Po tem obisku pa imam po drugi strani tudi občutek, da v Italiji na terenu samem postopek preselitve ni najbolj enostaven, je kompleksen, obremenilen in zaradi te kompleksnosti veliko oseb na koncu sploh ne preselite. Zato me zanima, gospod minister, v čem je problem? Ali je problem na strani tistih držav, ki bi morale sprejeti preseljene ljudi, ali je problem morda tudi v samem postopku, ali je problem morda v kakšnih lokalnih ovirah. Pustimo ob strani Dublin, to smo nam reči omenili. Hvala. Hvala lepa, Barbara Spinelli. Hvala lepa. Doktor Mancione, za to predstavitev hvala lepa še posebej za vaše zadnje pripombe v zvezi s fleksibilno solidarnostjo in v zvezi s postopki in v zvezi z Dublinom. Sama bi rada izpostavila par točk, še prej pa bi se rada zahvalila sekretarjatu odbora Libe za res odlično poročilo ki ste ga pripravili v zvezi z našo misijo. Še par konkretnih točk bi rada izpostavila. Delno jih je že omenila kolegica Barbara, ki se je oglasila premenoj. Najprej vprašanje nevladnih organizacij. O tem smo veliko govorili. Tudi v Italiji, ne zgolj s tožilcem Zukarom iz Katanje, temveč tudi drugot. Želim se izogniti temu, da bi kdo začel razmišljati o delu, ki ga upravljajo nevladne organizacije, kot o delu, ki vzpostavlja nek neprimeren humanitarni koridor, kot je rekel že gospod Mancione. Zdi se mi, da na nevaren način uvajamo zamisel, da obstaja nov zakonit koncept v Italiji in Evropi. Gre za search and rescue, torej iskanje in reševanje. Ampak tu gre za protislovje. Iskanje in reševanje je nekaj zakonitega že po sami definiciji. Tako kot ste preomenili fleksibilno solidarnost, tu gre za protislovje, fleksibilno solidarnost to ne gre skupaj prišlo je do določenih namigovanj pri nevladnih organizacijah. Bomo videli, kaj bo pokazala preiskava, ampak zaenkrat ne obstajajo nobeni dokazi v zvezi s temi navedbami, kot je rekla tudi Guardia di Financa. Zato bi želela več jasnosti s tem v zvezi. Ne moremo govoriti o mafiji, če nimamo dokazov za to čeprav imajo toživci obsežne izkušnje tudi, ko gre za mafijo. Še ena pomembna točka, o kateri smo govorili tekom misije, gre za nov italijanski zakon, ki je namenjen boju proti nezakonitemu priseljevanju in tudi nudenju mednarodne zaščite. Kot je rekla že kolegica Barbara, obstaja predvsej dvomov glede tega, zakona številni menijo, da ni ustaven, predvsem zato tudi, ker izključuje to možnost neposrednega stika med prosilcem in sodnikom. Sodišča presojajo zgolj na podlagi posnetkov. Izključili ste tudi to prvo fazo, prvo pravosodno fazo, s čimer ste izključili tem prosilcem možnost, da bi bili zaslišani strani sodišča. To velja za vse ostale državljane. Kar zadeva nevladne organizacije. Imamo zakon ZAMPA, ki se nanaša tudi na mladoletnike brez spremstva. Ta zakon smo pripravili v obsežnem sodelovanju z nevladnimi organizacijami. Ta zakon je izjemno pomemben in tudi zelo dober. Tretja točka, ki bi rada izpostavila, se nanaša na dvostranske sporazume med Italijo in Libijo. Pogosto smo hvalili te sporazume tudi v parlamentu, sama pa bi rada zastopala glasne vladnih organizacij in tudi UNHCR-a. Namreč predstavniki teh organizacij so izpostavili tudi to, da je Libija ne več zgolj država tranzita, temveč država, odkudar ljudje bežijo, je postala torej dejavnik potiska iz te države, ki je predvsej nestabilna, ljudje bežijo, v tej državi ne spoštujejo človekovih pravic, potem v tej državi vzpostavljajo taborišča oziroma centre, ki so jih nekateri že opredelili kot koncentracijska taborišča ti dvostranski sporazumi z Libijo so že večkrat bili predmet razprav. V primeru Hirsi je naprimer sodišče obsodilo Italijo leta 2009, ker je vračala begunce v Libijo. Šlo je za sporazum med Berlusconijem in Gaddafijem. Se pravi, Italija ima že dolgo zgodovino na tem področju, ko gre za dvostranske sporazume, zgodovina, ki ki vključuje tudi sporazume med Gaddafijem in Berlusconijem. Glede žariščnih točk, identifikacija je zdaj res 100 odstotna. Na voljo imamo tudi poročilo Amnesty International, ki pravi, da je jemanje prstnih odtisov pogosto pospremljeno z nasiljem. Italijanski organi to sicer zanikajo, poročilo Amnestyja pa to jasno izpostavlja potem preselje oziroma premestitve. Veliko negativnega lahko povemo s tem v zvezi, zadeve so nam znane, ampak če ne bomo preoblikovali Dublina, že same premestitve so zavajajoče. Zgolj en podatek v zvezi z Italijo leta 2015-2016, takoj bom zaključila klot, torej obdobje 2015-2016. Prišlo je do dublinskih transferjev, se pravi, šlo je za migrante, ki so prišli v Italijo in so jih potem poslali nekam v Evropo in vrnili nazaj v Italijo. 5049 premestitev v okviru Dublina v istem letu 3936 preselitev. Se pravi, da smo več oseb prejeli nazaj v Italijo, kot smo jih poslali iz Italije. Če ne bo izpeljana reforma Dublina, bo to premeščanje zgolj pesek v oči. Zato me res zanima, kaj namerava storiti italijanska vlada s tem v zvezi? Kaj nameravate storiti pri Dublinu, kaj nameravate storiti v zvezi za reformo? Ali boste v svetu morda vložili veto na reformo Dublina? Hvala. Ja, Zelo dobro vprašanje v zvezi s tem, kaj se bo dogajalo potem še v svetu, tudi glede Dublina. Hvala, kolegice in kolegi. Vem, da imamo veliko vsi zapovedati, ampak če se lahko omejite na 3-4 minute, da bo lahko potem tudi naš gost odgovoril. Cecil Kjenge. Hvala lepa. Najlepša hvala, Klod. Hvala lepa tudi državnemu podsekretarju Mancioneju. Hvala lepa za ta kratek, pomemben povzetek našega obiska. Tudi sama sem bila del te misije. Strinjam se z vsem tem, kar je bilo izrečeno do sedaj, predvsem pa s tem, kar je povedal Juan Fernando. Ta misija je bila izjemno pomembna. Pravzaprav smo na terenu videli tisto, kar običajno razberemo iz knjig. Mi smo preverili, kako deluje solidarnost, kako se v praksi izvajajo naši predlogi, zakonodaja in tako naprej. Obiskali smo žarišne točke, govorili smo o dublinski reformi, o nevladnih organizacijah. Sama bi rada izhajala prav iz solidarnosti. Solidarnost je tista, ki smo jo ocenjevali v smislu, kako se solidarnost izvaja na terenu. Zanimalo nas je, kaj počne Italija. 80. člen pogodbe delovanja Evropske unije govori o solidarnosti in o enaki porazdelitvi odgovornosti tudi na finančnem področju. Ampak ko vidimo, kaj se dogaja na terenu, lahko pridemo do zaključka, da se člena pogodbe ne spoštuje. Viri so, kakršni so, pojav, s katerim se soočamo, pa je zelo obsežen. Pojavljajo se izredne razmere in države ne smemo prepustiti same sebi. Pri žariščnih točkah smo preverjali, kako se upravljajo postopki identifikacije, identificira se 100 odstotkno vse. Pomembno je tudi vprašanje iskanja in reševanja. Ljudi je treba rešiti. Obiskali smo tudi nevladne organizacije. Precejšna polemika vlada v Italiji je glede tega. Potrebujemo nova pravila za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki bodo presegale zgolj mednarodna standarde in pravila. Vključiti bi morali vse nevladne organizacije in vse tiste, ki opravljajo kakršno koli funkcijo v tem kontekstu, tudi ko gre za reševanje v sredozemlju. Potrebujemo novo politiko. Moram reči, da sem bila vesela, ko so ribiči iz Macara Devala prejeli nagrado dr za državljane leta, zato ker so sami pomagali pri reševanju življenj na morju. Se pravi, Evropa razume, kako pomembno je to vprašanje. Vsi posamezniki, ki pomagajo, ki opravljajo to vlogo, bi morali biti deležni večje zaščite, ne pa da jih napadamo. Glede reforme Dublina, naj pomirim državnega podsekretarja, mi še naprej delamo v smeri, kot smo jo začrtali. Slišimo tudi, kaj želite povedati glede kritičnih pripomb. Mi smo obiskali sprejemne centre v Italiji, ocenevali smo, kaj se dogaja s preseljevanjem v Italiji. Vse skupaj se začne pravzaprav tam, na tale kriza solidarnosti, številne države ne želijo sprejeti oseb ali pa same izbirajo, katere bodo sprejele in katere ne. Vidimo, koliko žensk z otroki je zapuščenih v teh sprejemnih centrih. Države želijo sprejeti zgolj posameznike, ki izpolnjujejo vse kriterije, ki so jih same navedle, vendar bi morali to obsoditi. pokazati bi morali več solidarnosti, tudi pri solidarnosti, ampak ker solidarnosti ni, pri preseljevanju sta Grčija in Italija padli na kolena. Občutek imam, da bi morali podpreti dejavnosti na tem področju, bi pa morali vsem tudi čestitati za vse, kar ste dosegli, zato ker je šlo za sodelovanje med različnimi ravni, med različnimi organi. Potrebujemo odločnejše reforme, potrebujemo zunanjo politiko, ki bo vključujoča in ki bo odgovorila tudi na zahteve parlamenta po holističnem pristopu, se pravi, da potrebujemo tudi zakonite poti priseljevanja. Odgovoriti pa moramo tudi na vse te temeljne razloge, zaradi katerih ljudje odhajajo izven svojih držav. Mladoletniki brez spremstva so prav tako izjemno pomembni in vprašanje žensk. Veliko žensk postane žrtev trgovine v državi, kamor pridajo. Boriti bi se morali proti trgovini za ljudmi. Hvala lepa. You, Hvala lepa, Cecil. Gospod Škripek. Najlepša hvala. Gospod Mancione, hvala lepa, da ste danes z nami. Tudi sam bi se vam rad zahvalil za dober sprejem. Zadeva je bila izjemno dobro organizirana na vaši strani. Hvala lepa tudi sekretarjatu. Vse je potekalo tekoče. Prevoz je bil odlično organiziran, srečali smo se s številnimi tuživci, župani mest, z državljani, zelo pozitivna, bogata izkušnja. Veliko stvari smo videli. Tisto, kar me je presunilo, je to dobro sodelovanje med vsemi agencijami, ki delujejo na tem področju. Še posebej v centru Frontexa je bilo izjemno osupljivo videti, kako dobro sodelujajo sile posameznih držav članic. Ta čas smo zelo dobro izkoristili, zlasti ko smo obiskali žariščne točke. in pristanišče, kjer so se izkrcavali posamezniki, ti, ki so se nedavno izkrcali, so bili deležni zaščite policijskih sil. Večinoma je šlo za državljane tistih držav, ki jih redno vračamo. Ampak tudi, če bi te posameznike vrnili, še vedno obstaja ogromno prosilcev za mednarodno zaščito, ki bodo ostali na ozemlju Evropske unije. Izvedeli smo tudi, da so v pocalo letos prihajali predvsem posamezniki iz Nigra in Bangladeša šlo je za precejšnjo razliko v primerjavi s tem, koliko posameznikov prihaja iz drugih držav. Zanima me, ali osveščamo ljudi v zvezi s tem, kaj se dogaja v teh državah. 13 različnih skupin posameznikov prihaja, naprimer iz 13 držav podsaharske Afrike. Nekateri podatki kažejo, da prihajajo posamezniki celo iz 60 afriških držav. To se je precej spremenilo v primerjavi s prejšnjim stanjem. Včasih so prihajali pakistanci, sirici, račani, teh zdaj ni več veliko. Se pravi, da se je zelo spremenila sama struktura posameznikov, ki prihajajo k nam. Zato se mi zdi, da bi morali razmisliti tudi o tem, kako lahko svojo pozornost preusmerimo. Sprejemni center v Kastelnovu je dobro organiziran. Posamezniki imajo na voljo različne storitve, naprimer tudi jezikovne tečaje, kjer jih učijo tudi brati in pisati ampak slišali smo, da naj bi ta centr zaprli zaradi strukturnih dejavnikov, kot so rekli. Nekateri od mojih kolegov pravijo, da bi se sicer morali izogibati kakršnim koli navedbam v smislu, da je morda upletena mafija. Obstaja pregovor, ki pravi, da se listje ne more premikati brez vetra kolikor vem, obstajajo tudi preiskave na tem področju. Bi lahko morda povedali kaj več o tem, kako se vodijo ti centri. Drugega centra nismo obiskali, centra, o katerem so obstajala tudi poročila, da tam delujejo trgovci in tihotapci. Obstajajo tudi poročila, ki pravijo, da so v tem drugem centru stvari popolnoma ušle izpod nadzora. Če imate kaj informacij s tem v zvezi, bi vam bil hvaležen, če jih posredujete. Namreč lahko bi se zgodilo, da v teh primerjih predvsej zlorabljajo sredstva, ki jih Evropska unija namenja za vodenje teh centrov. Potem dejavnik Libije. Tam je ogromno tihotapcev, ki povsem svobodno delujejo, počnejo lahko, kar si zamislijo. Nevladne organizacije so nam poročale o tem, pokazale so nam tudi posnetke grozovitih dejstev, ki se dogajajo v tej državi. Številni ljudje priznavajo, da do tega res prihaja. Priznam pa, da je vaša infrastruktura pod hudim pritiskom zaradi vseh teh posameznikov. Osupljivo je, kako dobro je celoten postopek organiziran. Še posebej je to problematično zdaj, ko toliko migrantov prihaja preko te poti. Hvala lepa, gospod Poljeze. Hvala lepa, najprej izrekam solidarnost eh, s kolegom Mancionezom. Čestitke tudi Lopezu Aguilarju. Barbari in vsem tistim, ki so obiskali Sicilijo. Mislim, da je bil ta obisk odličen. Čestitke za ravnotežje, ki ste ga uspeli vzpostaviti pri poročilu, ki ste ga pripravili. To misijo lahko zelo dobro ocenimo. Tudi kolegi izven Sicilije in Italije pravijo, da je bila misija uspešna. Italijanski sistem je sam po sebi pozitiven vsi organi odkrivanja, preiskovanja in tako naprej dobro delujejo tudi v spremnih centrih. Bi pa rad izpostavil en podatek, ki so ga izpostavili v Sirakuzi in Raguzi. S tem se mi zdi, bomo dobili tudi boljšo sliko v zvezi z etnično strukturo posameznikov, ki prihajajo k nam. Zlasti po sporazumu s Turčjo. Eritrejci predstavljajo pet odstotkov. Siricev praktično ni več po tem sporazumu s Turčjo. Vse to je nastalo tudi zaradi tega, ker je propadel ta načrt za preseljevanje. Lahko preselimo, kot veste, zgolj tiste državljane, pri katerih je v prejšnjem trimesečju bilo zabeleženih več kot 75 odstotkov posameznikov iz tega območja. Načrt za preseljevanje dosega katastrofalne rezultate. Nekatere države sploh niso izpolnile svojih obveznosti, ko gre za migracijske tokove. Tudi, ko gre zgolj za posameznika, ki prihajajo preko te italijanske poti in nič več preko balkanske potike. Upam, da bomo pri reformi Dublina vsi zauzeli bolj odgovoren pristop. Potrebujemo radikalno reformo, ne zgolj delno reformo, o kateri smo v zadnjem obdobju razmišljali. Še ta dekret miniti iz desne sredine prihaja, ampak ta dekret miniti ponuja odgovor na izredno stanje v Italiji. Namreč v Italiji so tako preobremenjeni, da je običajno nemogoče spoštovati vse roke, ki bi jih morali pri postopkih, v katere so vključeni prosilci za azil, pa naj se gre za sodišča na prvi, drugi ali tretji stopni. Posamezniki lahko ostajajo v Italiji tudi dve leti ali več v okviru italijanskega sistema. Dekret Miniti je rekel, da bi morali za prvo zaslišanje poskrbeti v roku štirih mesecev. To je pač neka italijanska anomalija. Zato imam eno vprašanje za podsekretarja Mancioneja. Zanima me, koliko denarja porabi Italija za sprejemni sistem v celoti. Podatki, ki jih imamo v rokah, govorijo o 4,6 milijardah evrov v letu 2016. To so napovedi. Zanima me, koliko Evropska unija daje Italiji za reševanje tega migracijskega tokova, ki ni strogo italijanski. Hvala. Katerina Činiči. Gospa Činiči. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila podsekretarju Mancionajem za prisotnost. Hvala lepa tudi za predstavitev te misije, ki se je odvila na Siciliji. Hvala lepa vsem kolegom, ki so sodelovali v tej misiji na izjemno konstruktiven način. Hvala lepa vsem kolegom, ki so predstavili svoje mnenje. Mislim, da je Italija zlasti na Siciliji uložila ogromno truda, dosegla odlične rezultate. Italija je posodobila tudi svoj zakonodajni okvir, dopolnili ste ga za dekreto miniti, potem zakonodajnim aktom, ki se nanaša na mladoletnike brez spremstva. Obiskali ste žarišne točke na Siciliji. Rekli ste, da ste žarišne točke prilagodili, da bodo lažje upravljale funkcije, ki so jim bile dodeljene. V Italiji so se veliko ukvarjali tudi z mladoletniki, mladoletniki brez spremstva in mladoletniki stujine brez spremstva. Sodelovali ste z lokalnimi, mednarodnimi organi, tudi z nevladnimi organizacijami, s posameznimi državljani, ki so se želeli vključiti v delo, ti so posameznim mladoletnim prosilcem brez spremstva tudi ponudili pomoč. Hvala lepa vsem kolegom, ki ste predstavili trenutno realno stanje. Sama sem iz Sicilije, poznam, kakšno je trenutno stanje. Vem pa, da so tudi kolegi iz drugih držav zdaj bolje seznanjeni z razmerami. Gospod podsekretar, rekli ste, da je migracijska kriza postala zdaj humanitarna kriza, ki od nas terja, da ponudimo strukturo strukturiran in strukturni odziv, kar pomeni, da morajo vse države pomagati. Sicilske obale, ki so čudovite obale, so tudi zonanja meja Evropske unije. Zelo na hitro bi rada omenila še par stvari. Slišali smo že, da bi morali spremeniti azilni sistem. S tem se absolutno strinjam. Izhajati pa bi morali iz dublinske reforme tako kot je bil oblikovan ta sistem, prenaša preveliko odgovornost na državo prvega prihoda, kar ni dobro. V okviru reforme, da bi nam bi zato po mojem mnenju morali dati prednost mladoletnikom, kot vemo, se ti soočajo z največjimi tveganji, kot je rekla že kolegica. V prvi vrsti gre za otroke, potem so to šele migranti. Zato moramo za njih ponuditi največjo možno zaščito. Večkrat smo tudi slišali strani kolegov, ki so se oglasili pred menoj, da bi potrebovali več solidarnosti in solidarnosti in solidarnosti. Ampak potrebujemo tudi odgovornost, ne zgolj solidarnost. Vse države v Evropski uniji bi morale pokazati več odgovornosti v odnosu do tega pojava, ki zadeva vse države. Naj še enkrat ponovim. Ne moremo pustiti samih, ne Italije, ne Grčije. Vse države bi morale prevzeti na se določen del odgovornosti pri soočanju s tem problemom. Zdi se mi, da bi morali vzpostaviti tudi zakonite poti priseljevanja. Pomembno je tudi nekaj, pri čemer bi morali storiti veliko, veliko več več bi morali storiti v boju proti trgovini z migranti. Evropa potrebuje zakonodajne ukrepe, operativne ukrepe, ki bodo ciljno usmerjeni in bolj učinkoviti. Zaključujem z naslednjo mislijo. Žalostno bi bilo, če vse države ne bi pokazale solidarnosti in odgovornosti pri preseljevanju in žalostno bi bilo, če zaradi neizkazane solidarnosti in odgovornosti ne bi več dobro sodelovali in bi morali obrati pravne poti. Hvala. Uh, uh, uh, tudi jaz se zahvaljujem kolegom, ki so obiskali Italijo in tudi se zahvaljujem italijanskim oblastem za vse, kar so do sedaj naredili. Jaz sem bila prejšnjo soboto na ladji San Giusto. kjer je vodstvo vz celotne posadke uh, misije Sofija. Tam sem bila skupaj s sedmimi kongresniki iz ZDA, odpluli smo iz Malte in uh, Tako smo gotovili, da dejansko sedaj prihaja največ eh, beguncev iz Bangladeša, Nigerije in Maroka. To seveda pomeni, da Evropska unija pri svojih politikah, vključno za razvojno politiko, ne more več ignorirati eh, razmer v teh državah. Eh, skratka, to je povezano z pritokom beguncev k nam. No in lahko tudi potrdim, da kljub temu, da naše vlade trdijo, da je vse pripravljeno, da je vse dokončano, ehm, dejansko z takšnimi operacijami, kot je Sofija, samo prispeva k poslom tihotapcev. Dokler nimamo zakonitih poti v Evropo, pravzaprav eh, dodamo samo vode na mlin tihotapcem, ne glede na to, kaj počnemo. No in tihotapci so se prilagodili razmeram, recimo razmeram na, Balkanem, na Balkanu, eh, potem eh, begunce eh, transportirajo v gumijastih čovnih, ki jih iz Kitajske preko Turčije, Libanona in Egipta izvažajo in tako naprej. Italija ima sistem za zakonit vstop, humanitarni vizum. To bi morali urediti na evropski ravni in potem bi prav gotovo vzeli posel eh, tihotapcem za ljudmi, ampak tega pač ni, ker v Evropski uniji ni solidarnosti, kot je rekel gospod Manzoni. In res je, Dublin ne deluje in tudi premestitev ne deluje. Moja država, Portugalska, je lani sprejela več kot tisoč ljudi iz Grčije in Italije. 40 odstotkov teh ljudi je odšlo, zato ker so že uh, imeli svoje cilje, kjer pač imajo sorodnike, kjer imajo uh, podporne strukture in tako naprej. Skratka, sprejeli so našo podporo, ampak so ob tem priznali, da že imajo organizirano eh, svojo podporno strukturo. Eh, in dlje kot jih puščamo v Grčiji ali pa v Italiji, več imajo časa, da si to organizirajo. In to tudi v primeru resničnih beguncev, glavne misije Iraka in Sirije. No, eh, dejansko se strinjam z vašimi pomisleki. Dobila sem poročilo Refugees International. Ti so intervjuvali eh, migrante in begunce v Italiji in ugotovili so, da so razmere v žariščnih točkah eh, zastrašujoče. In mislim, da bi morali organizirati specifično misijo, kjer bi preučili, kaj se dogaja v žariščnih točkah, zlasti v primeru žensk in otrok, ki so tam tudi žrtve eh, spolnega nasilja, ki so bile žrtve spolnega nasilja v času eh, svoje poti v Evropo. Niso dobili nobenega, nobenega, eh, nobene socialne in psihološke pomoči. In pa še vprašanje v zvezi z Libijo. Ja, se ne strinjam s tem, da bi, mo, da bi eksternalizirali naše eh, dožnosti. Še vedno pravim, da je bil dogovor za Turčijo um, zelo slab. Eh, še vedno slišimo, kaj se dogaja za ljudmi, ki jih pošiljajo iz Grčije v Turčijo. Prav tako me zelo skrbi to, kar se dogaja v Libiji. Jaz sem obiskala centre za pridržanje v Libiji v času Gaddafija in pa v času vojne. In vem, da so ti centri za pridržanje še slabši. To so praktično ta borišča za mučenje in za sužnje. Če želimo res obsoditi takšne razmere, uh, ne smemo eksternalizirati naših dolžnosti, sicer bomo soodgovorni za hude kršitve človekovih pravic. In vi veste, da se nihče ne bo ukvarjal za problemom migracije v Libiji, dokler ne bomo tam imeli eh, strukture upravljanja. Več moramo narediti za to. Ne gre samo za varstvo na morju in za tihotapce. tapce. Skratka, eh, treba poskrbeti za to, da bo, trenutn, da bo vzpostavljena struktura upravljanja v Libiji. Prav tako me zanima, če imate kakšne podatke o tem, koliko ljudi so vrnile države članice, ki so v prvi bojni liniji pred tem problemom. Hvala lepa. Prosim, da ste kratke, zato da bo minister imel dovolj časa za odgovor na ta pomembno vprašanje gospod Kosta. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für Ihre Ausführung. Hvala lepa, gospod minister, za vaše besede. Najprej želim izraziti vso spoštovanje do italijanske vlade. Zelo si prizadevate za to, da bi mm, se spopadli s to humanitarno krizo. Imam dve vprašanje. Prvič. Še vedno smo priča situacije, situaciji, ko se ko se begunci utapljajo v sredozemlju. 1600 jih je bilo letos. Vi ste imeli nedavno program eh, Mare Nostrum, ki je bil zaustavljen zaradi pomankanja solidarnosti drugih držav članic. Še vedno uh, vaše sile rešujejo številne ljudi. Ali lahko uh, poveste kakšen podatek o tem, koliko ljudi je bilo rešenih zaradi aktivnosti italijanske vlade in ali vidite možnost, uh, zato da bi v drugih državah članicah dobili podporo za sistematični program reševanja na morju z drugimi državami članicami, zato da bomo končno odpravili to katastrofo. Eh, ne moremo dopustiti, da bi se pred vrati Evropske unije utapljali ljudi, eh, ljudje. To je ena izmed največjih katastrof, eh, s katerimi je trenutno soočena Evropska unija. Umiranje v Sredozemskem morju treba končati. Kaj ti doživljamo že ta učinek navajanja na ta problem? Spomnim se, eh, kaj se je dogajalo leta 2014, ko so se begunci utapljali pred Lampeduzo, takrat smo jim posvetili minuto molka, ampak sedaj pa toliko ljudi umre v sredozemlju, da spoh nimamo časa za te minute molka. To je katastrofa in če tukaj ne bomo spoštovali človekovih pravic, potem se bojim, da eh, da skratka, če ne bomo spoštovali človekovih pravic, niti do lastnih državljanov. In pa še potem to vprašanje fleksibilne solidarnosti. Mislim, da bi morali razmisliti o drugačnem konceptu, ki bi tudi druge države članice primaknil k temu, naj sprejmejo begunce. Eh, razmisliti moramo o sistemu spodbud za regije in mesta, tako da bodo ti pripravljeni sprejemati begunce po celotni Evropski uniji. Morda bi lahko eh, v Evropski uniji ustvarili, eh, ustvarili nekakšen sklad, eh, solidarnostni investicijski sklad, kjer bi države in mesta lahko zaprosili za sredstvo, zato da bi lahko investirali v socialna, v socialna stanovanja, v izobraževanje in na ta način bi pomagali beguncem istočasno, pa bi bil ta sklad namenjen tudi domačemu prebivalstvu, ki bi na ta način našlo delovno, delovna mesta in tako naprej. Morda bi se lahko uh, um, zauzeli za takšen program na ravni Evropske unije. Še Mariju. Strinjam se z gospodom Krsterjem. Potrebujemo bolj eh, strukturirano, osredotočeno pomoči celotne Evropske unije, recimo v obliki sklada, ki ste ga omenili, in da potrebujemo tudi ukrepe za bolj humano situacijo v žariščnih točkah. No, um, prebrala sem to poročilo in pravzaprav sem dobila samo določena potrdila ko govorimo o številkah eh, za premestitve, mm, torej primerjavo med Grčijo in pa Italijo, je res zanimivo, da iz Grčije tukaj prihajajo više številke kot iz Italije. Iz moje države, iz Estonije, ker imamo tudi dialog z Italijo in eh, Grčijo, Moram reči, da imamo dober dialog z Grčijo, da iz Grčije k nam prihajajo ljudje. Hkrati pa naši predstavniki trdijo, da je teže sodelovati z italijanskimi predstavniki v žariščnih točkah. Vi ste govorili o tem, da ni dovolj informacij eh, za begunce, da ti ne poznajo mehanizma premestitev. Zato me zanima, če se je med tem situacija kaj izboljšala. Ali begunci dobivajo več informacij o programu premestitev, kakšno je tudi sodelovanje z drugimi državami članicami. Res ni eh, razumljivo, zakaj je stopna sodelovanja v primeru Grčije tukaj večja kot v primeru Italije. Hvala kolegi za ta pomembna vprašanja. Gospod minister, če lahko prosim odgovorite po svoje najboljše moči. Eh, Hvala lepa, predsednik. Vprašanja, ki ste jih izpostavili, so bila zelo zanimiva in tudi merodajna. Medtem, ko sem vas poslušal, sem posamezno vprašanje združil, ker so si bila vprašanja, med seboj podobna, bodi si, ko je šlo za tematiko področja ali kaj drugega. Osebno, no, nekje štiri leta sem na tej funkciji, že v vladi lete sem bil državni podsekretar na italijanskem ministrstvu za notranje zadeve in v tem obdobju sem videl zelo veliko nejasnosti in zelo malo gotovosti. Par zadev pa je vendarle je gotovih in sem v njih prepričan. Kot prvo, politika, ki se vodi na evropski ravni in s katero naj bi naslovili to tematiko, ki nima zgolj evropske, temveč tudi svetovno razsežnost, je zgrešena v smislu, da bi se ta politika morala voditi na nacionalni ravni. Če je fenomen globalen, mora biti tudi odgovor globalen. Ne more biti naš odziv ta, da se bo problem razrešil samo od sebe, če se bomo zaprli v sobo. Druga temeljna zadeva je, da smo se vsi v tej razpravi osredotočili na sprejem. Ampak prejem, pa tudi reševanje in iskanje na morju, predstavlja zgolj prvi korak na tej dolgi poti, ki jo moramo opraviti vsi skupaj. Če rešujemo osebe in ne vemo potem, kaj bomo s temi osebami počeli, bomo s tem verjetno povzročili zgolj dodatne težave posameznim državam. Zadeva ni enostavna in jo posamezna država tudi sama ne more razrešiti. Želeli ste podatke, izvolite. Leta 2015 je k nam prišlo samo po morski poti 170 tisoč oseb. V letu 2015 jih je izkrcalo 154 tisoč, v letu 2016 181 tisoč. Toliko se jih je izkrcalo po morski poti. Že do zdaj se je izkrcalo 61 tisoč oseb, kar je več kot v istem obdobju lani. Mi se obnašamo, kot da gre tu za številke, ampak ne gre za številke, gre za osebe. Za vsako osebo, ki se izkrca, obstaja zgodba. Obstajajo precejšnje razlike med temi osebami. Nekatere osebe so potovali bolj ali manj udobno, druge osebe sploh niso uspele zaključiti svoje poti in so obtičale na največjem pokopališču v Evropi, to je Sredozemsko morje. Potem so tu osebe, ki tekom svoje poti trpijo hudo nasilje, nekatere posameznike tudi nadlegujejo, jih posiljujejo in tako naprej. Soočamo se torej s takšnim scenarijem. Zato bi moral evropski pristop temeljiti bolj na solidarnosti in ne na na tolikšnem nadzoru. Občutek imam, kot da bi želeli s prstom kazati na posamezne sprejemne sisteme, čeprav vsi vemo, da sistemi za sprejem niso popolni, da je povsod kakšna pomankljivost. Italijanski sistem v preteklosti ni imel opravka z več kot 25-26 tisočimi osebami. Zdaj moramo v okviru istega sistema sprejeti 180 tisoč oseb, kar pomeni, da se je število oseb povečalo za šestkrat, če ne celo osemkrat. Zaradi tega moramo tudi sam sistem nekoliko preoblikovati. Vzpostavili smo manjše centre na teh večjih poteh razmišljamo tudi o tem, kaj se bo zgodilo v naslednji fazi, se pravi, ko gre za integracijo. Pri integraciji je pomembno, da se tudi lokalni predstavniki strinjajo, ne moremo jim stvari usiliti. Ampak predstavljajte si, če se izkrca pri vas 180 tisoč oseb, boste za obravnavo vseh teh oseb potrebovali veliko več časa in celoten pojav bo seveda povzročil tudi določene težave in sitnosti. Upam, da bomo spet odgovoriti na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Žarišne točke. Pri žariščnih točkah sem že pojasnil, kako jih mi obravnavamo. Res je, da obstaja tudi poročilo Amnesty International, ki omenja morebitne kršitve pravic oseb v teh centrih, da naj bi te osebe trpele tudi nasilje. Italijanski organi so zanikali da je prišlo do tovrstnih dogodkov. Jaz lahko skupaj z vami samo ocenim vsebino teh poročil. Ne moremo reči, ja, to je zapisano v poročilo Amnestija. Poročevalec se ni nikoli pogovarjal z italijanskimi organi, preden je predstavil to poročilo. Sam eh, ga nisem nikoli srečal. Ne, koliko šepa vse skupaj pri verodostojnosti. Namreč v poročilu se omenjajo zgolj anonimni viri, v poročilu se omenja nek anonimen vir, ki je verjetno izpostavil neko domnevo, ki nikoli ni bila potrjena strani pravosodnih organov. Poleg tega je to poročilo oblikovano na tak način, da deluje v nasprotju z željenim ciljem. Sam sem bil večkrat na žariščnih točkah, vem, da obstajajo osebe, ki ne želijo, da jih identificiramo. In to je eden od paradoksov Dublina. Nihče se ni želel identificirati, zato ker so posamezniki želeli nadaljevati svojo potjo, ampak ko so enkrat vključeni v Eurodak, jih zadeva Dublin in ti posamezniki lahko vrnejo. Tu gre za širši sistem kot zgolj za sistem preselitve, številke so prav tako drugačne. Prsne odtise moramo posameznikom oduzeti in včasih je treba te posameznike tudi prisiliti v to, da dajo svoje prsne odtise. Tisti, ki ne želi dati svojih prsnih odtisov, bi teoretično, abstraktno gledano, moral biti obravnavan drugače, kot je in sicer v kontekstu izgona, ker ne moremo takšnega posameznika obdržati na ozemlju. Ne želim nikakor ne odozemati verodostojnosti avtorju, ki je pripravil to poročilo, ampak poročilo temelji na anonimnih verjih, omenjajo se v tem poročilu tudi zadeve, ki sem jih sam osebno videl v žariščnih točkah to vrstni dogodki, ko posameznike ne želijo dati prstnih otisov, vse dogajajo vsak dan. Ne želim, da bi zaradi tega poročila kakorkoli stigmatizirali dela, ki ga pri nas opravljajo organi. Osebe, ki opravljajo delo, so strokovne osebe, tudi nevladne organizacije pomagajo, pa naj se gre za identifikacijo, za iskanje reševanje nezakonito iskanje in reševanje. Hvala Bogu, obstajajo mednarodni sporazumi, ki urejajo to vprašanje. Ne, obstaja nezakonito iskanje in reševanje. Imamo tudi navigacijski kodeks, ki predvideva stroge kazni za tiste, ki naprimer opazijo čovan ali barko v težavah in ne pomagajo. spravnih in drugih vidikov torej ne obstaja nekaj, kar bi se imenovalo nezakonito iskanje reševanje. Tu in tam obstajajo določene negotovosti, ampak pomembno je, da zagotovimo sodelovanje in preglednost. Kot sem že rekel, v danem trenutku so bile z nami tudi nevladne organizacije v tem sicilskem kanalu, ki niso upoštevale navodil obalne straže na Siciliji. Predstavljajte si situacijo. Neko plovilo gre na misijo reševanja posameznikov z drugega čovna. Vmes se potem umeša nevladna organizacija, mi imamo tudi pripravljen sprejemni center, zato lahko to deluje. Ampak kaj se zgodi, če naprimer organi delujejo neusklajeno v smislu, da se pošlje uradna misija za reševanje, istočasno se loti reševanje tudi nevladne organizacije, vendar ne v sodelovanju z uradnimi organi. Potem se zgodi, da naprimer nevladna organizacija prej izkrca te posameznike, čeprav nima za to predvidenega sprejemnega centra, uradni organ oziroma uradne sile, ki izkrcajo potem rešene posameznike, pa jih nimajo več kam dati, čeprav je bil zanje predviden sprejemni center. Se pravi, problem ni v reševanju življenj na morju. Gre za to, ali bodo nevladne organizacije spoštovali pravila ali ne. Gre za tehničen, političen problem. Kdorkoli želi delovati znotraj sredozemlja, mora upoštevati, da je v Italiji trenutno eno samo pristanišče, kjer lahko te posameznike sprejemajo. Sprejemni centri, res je, da se tam pojavljajo tudi kriminalne dejavnosti. Ti veliki sprejemni centri so idealen prostor za tiste, ki želijo opravljati to vrstne kaznive dejavnosti. To se je pripetilo ne samo v naši državi, temveč tudi drugot. V sprejemnih centrih, kjer je posameznikov res ogromno, lahko ti posamezniki ponudijo različne storitve. Sprejemni centri morajo ponudjati določene storitve, ampak pojavljajo pa se tudi drugi posamezniki, ki želijo ponujati storitve, ki jih center sam ne ponuja in seveda iz tega potem vlečejo dobiček ali je res prišlo do zlorabe evropskih sredstev. No, mislim, da vas lahko povsem pomirim. Že prej sem omenil, da imamo 4 milijarde 200 milijonov predvidenih v proračunih, predvsem za sprejem. Evropa Italiji prispeva 300 milijonov v sedmih letih, tako da si lahko predstavljate, koliko ta sredstva prispevajo k urejanju sprejema v naši državi. Da si boste lažje predstavljali, ko smo začeli z operacijo Mare Nostrum, smo imeli na voljo nekje par sto milijonov letno. V sedmih letih bi jih bilo recimo 700 milijonov, ampak s 300 tisočimi sredstvi, ki jih ponuja Evropska unija, ne bi niti slučajno uspeli pokriti izdatkov za iskanje in reševanje v okviru operacije Mare Nostrum. Ampak to spoh ni bistvo. Bistvo je v tem, da je najboljši protistrup ta, da sprememo preventivne ukrepe, da zagotovimo spremljanje preko ustreznega mehanizma, da bodo lahko tudi prefekture sodelovale z nami in izvajale dejavnosti, ki bomo opredelili v posebnih pogodbah. S tem bomo odpravili možnosti za vse tiste, ki želijo zlorabiti trenutno situacijo. Osebno mnenje pa je, da je najboljši sistem tisti, ki bo omogočil teritorijalno porazdeljenost in preselitve v manjših skupnostih, da bodo na lokalni ravni lahko nadzirali, kaj se dogaja. Najboljšega nadzora ne izvajajo žandarji, temveč posamezniki, ki želijo preko solidarnosti pomagati pri reševanju tega vprašanja. Potrebujemo projekt, ki ga bodo sprejeli na lokalni ravni in da bodo tam sprejeli tudi manjše število ljudi. Na, potem mladoletniki brez spremstva. Zakon smo sprejeli, s tem v zvezi je pa ta zakon zelo uh, zahteven in obremenjujoč za Italijo, ker veliko zahteva. Mislim, da smo v Italiji ena od prvih držav, ki je sprejela poseben zakon na tem področju. Tudi na tem področju lahko podarim zgolj to, da je pravi evropski načrt za mladoletnike brez spremstva nekaj, kar še vedno pogrešamo. Takšnega načrta še nismo pripravili. Samo lani smo sprejeli 26 tisoč mladoletnikov brez spremstva. V sprejemnih centrih jih imamo nekje 16 tisoč. Strošek, ki ga nosimo za mladoletnike brez spremstva, je bistveno večji, kot je strošek, ki ga nosimo pri ostalih odraslih osebah. Dobro bi bilo, če bi nam kdo ponudil tudi roko v pomoč, da ne boste samo spremljali ali pa si zatiskali oči, sicer ne bomo uspeli izpolniti vseh svojih obveznosti. Potem eksternalizacija odgovornosti, dvostranski sporazumi, sporazum z Libijo. Vse je odvisno od nas. Sporazumi z Libijo so lahko pozitivni ali pa negativni. Vse je odvisno od nas. Takšno je moje mnenje. Vi seveda lahko prostovoljno, kritično obravnavate te sporazume, ampak naj ponovim, kar sem že povedal. V naslednjih 20 letih lahko še naprej plujemo po sredozemlju gor in dol, ampak s tem ne bomo dosegli ničesar. Če gre zgolj za eksternalizacijo, se mi to ne zdi Smiselno. Moram reči, da sem sam eh, še posebej ne naklonjen eksternalizaciji odgovornosti. To se mi ne zdi primeren odgovor. Če pa nameravate vzpostaviti takšen sistem, ker v morju pač umira na toliko ljudi in ker je vključen tudi UNHCR, sam sem se pogovarjal z generalnim sekretarjem pred dvema dnevoma. Če bi uspeli izpostaviti sisteme, ki jih upravljajo humanitarne organizacije in libijski organi in v okviru katerih bi bilo možno izvajati preselitev, se pravi, da bi vzpostavili zakonite poti od tam, potem se mi zdi, da je to možnost, o kateri bi morali vsaj razmisliti in če bi uspeli, bi s tem pozitivno prispevali k reševanju problematike tudi izven sporazuma za Libijo. Kar zadeva porazdelitev odgovornosti. Ni samo Evropa tista, ki mora nositi odgovornost, temveč tudi afriške države, odkuder prihajajo migranti oziroma preko katerih migranti potujajo. Na to bi se morali osredotočiti. V Rimu smo pred enim tednom organizirali srečanje, kjer smo govorili o teh vprašanjih. Pogovarjali smo se tudi o tem, kaj se dogaja v Tuniziji trenutno. Naj še enkrat ponovim. Če gre za strogo eksternalizacijo, vas razumem in se strinjam z vami in z vašimi pomisleki, ampak kot sem že prej povedal, v Italiji izvajamo neke vrste eksperiment sodelujemo z Sant'Egidijom, z drugimi verskimi skupnostmi. Obstaja kar nekaj siricev, ki so prišli k nam, približno tisoč. Te so neposredno privedli k nam. Sedaj pa skušamo najti države, ki želijo pri tem pomagati, da te državljane pošljemo naprej. Francija se je prva oglasila. Moram pa reči, da sem zmeden. Zlasti, ko gre za vzpostavitev zakonitih poti. Ne moremo vzpostaviti zakonitih poti priseljevanja, če se istočasno ne bomo lotili nezakonitih poti priseljevanja. Iskati moramo politične in druge odgovore za vsa vprašanja. Če bomo za gospodarske težave ponujali zgolj politično, politične odgovore, bomo zašli v težave. Kar zadeva preseljevanje in solidarnost. Nekateri so rekli, da bodo sprejeli zgolj tiste državljane, ki so upravičeni do mednarodne zaščite in zgolj tiste državljane, ki so množično prišli v Evropo in katerih delež je višji od 75 odstotkov. Ampak, kar zadeva podatke s tem v zvezi, se pravi, iz katerih držav prihajajo k nam državljani, pa smo odvisni od nacionalnih organov verjetno k nam prihajajo potem tudi iz tistih držav, kjer posamezniki ne bi dobili pravice do azila. Tudi Sirici in Eritrejci sodijo v to kategorijo. Te migracijski tokovi so se nekoliko spremenili, vseeno pa še obstaja ta možnost preseljevanja, ki je na nek način že bila natančno opredeljena na samem začetku vendar to velja tudi za druge preselitve, preselitve, ki so se dejansko izpeljale v praksi. Ne moremo reči, da Grčija bolj sodeluje kot Italija. Na podlagi načrta bi morali 120 tisoč oseb preseliti iz Grčije in 40 tisoč iz Italije. Zato je logično, da je preseljenih oseb iz Grčije več kot iz Italije, že na podlagi začetnih številk. Ne morete reči, da je Italija tista, ki bi morala posredovati več informacij. Preseljevanje se trenutno izvaja skladno z dublinskimi primer, pravili. Sam moram zbrati vse informacije, če želim ponuditi odgovor na zahteve po preselitvi, da ne bo potem šlo tu za neko igro norcev. Zagotovo je treba uvesti spremembe v Dublin, tudi ko gre za profile posameznih, migrantov. Če bomo sistem preseljevanja preveč birokratsko obremenili, bo deloval še slabše, kot je deloval do sedaj. Še dekret oziroma zakon miniti, takoj bom zaključil v minuti. To sem pustil čisto na koncu. Ta dekret je bil pripravljen zaradi skupnega dogovora, ta pa je, da se čim bolj pospešijo postopki, se pravi, da bi v čim krajšem času posamezniku odobrili ali pa zavrnili pravico do azila, da ne bo posameznik dožan čakati 3, 4, 5 let. Če imamo v sistemu posameznika 5 let in mu šele potem dodelimo azil ali ne, potem potrebujemo širši sistem. V petih letih ne more sistem ostati nespremenjen. Pravosodje se je prav tako vključilo v delo, niso zadovoljni zgolj za registracijo. Pri nas velja, da se najprej posameznika zasliši v okviru posebne komisije, potem pa še pred sodiščem. In tudi na tem zaslišanju pred komisijo lahko posameznika posnamemo in ta posnetek posredujemo sodniku. Sodnik pa lahko potem sam odloči, ali video posnetek zadošča ali želi posameznika osebno zaslišati. Iskreno rečeno, naš cilj je bil, da pospešimo sam postopek, ne da bi pri tem kakorkoli kršili pravice tistih, ki so podali prošnjo za azil. Hvala. Hvala, gospod Manzioni. Preden odidejo kolegi, bi se želel prisrčno zahvaliti ministru, pa tudi članom delegacije. Delegacija v Italiji in pa v Grčiji je bila sestavljena iz zelo aktivnih članov, zelo aktivno sodelujejo pri naših dosjejih, ehm, torej, ko gre za Dublin, ko gre za mehanizem preselitve in premestitve. Skratka, imamo zelo izkušene poslance, ki sodelujo pri tem in uh, zahvaljujem se tudi vam, da ste prišli k nam po obisku delegacije. No, veliko bomo še razpravljali o tem. Danes popovdne imamo tudi sestanek z eh, komisijo oziroma bomo slišali predstavitev komisije. Skratka, hvala, da ste prišli k nam in da ste govorili o teh občutljivih temah. Žal imamo pa on dnevni red, tako da je to vse čas, ki smo ga imeli na voljo. Skratka, hvala poslancem, hvala sekretarjatu. In uh, ta osnutek bo naše poročilo delegaciji, če ne bo nobenih sprememb. Tako, kolegi, sedaj pa skupna seja odbora za ženske zadeve in našega odbora prosim, da se nam pridružijo predstavniki odbora FEM, tudi njegova predsedujoča. Gre za pristop Evropske unije konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami. Thank you.